Euh, I see. Colleagues, I Kolegi in kolegice, opravičujem se za zamudo. Vsi smo na nek način žrtev današnje stavke. Ravno zato v dvorani ni toliko kolegov in kolegic kot ponavadi vseeno pa bomo začeli najprej potrditev dnevnega reda. Da lahko sprememo, prav, hvala. Imam tudi nekaj sporočil. Člane in članice odbora bi rad opozoril, da bomo jutri zjutraj imeli izredno sejo, nadaljevali bomo zaslišanji kandidatov za položaje v enotnem odboru za reševanje. Danes bomo prisluhnili kandidatki za mesto predsedujoče, ostalim pa se bomo posvetili jutri na izredni seji. Izredna seja nas čaka tudi naslednji ponedeljek v Strasburu. Tam se bomo pogovarjali o naslednjih točkah. Letna davčna poročila, letno poročilo Evropske centralne banke, glasovali bomo o kandidatih za različne položaje v enotnem odboru za reševanje. Glasovali bomo tudi o prošnji o pridržkih oziroma ne pridržkih glede prispevanju bank v enotni sklad za reševanje s koordinatorji in italijanskim predsedstvom se pogovarjamo o še nekaterih drugih temah. Pogovarjamo se z gospodom eh, ministrom Paduanom, ki predseduje Ekofinu. Še nekaj sporočilo v zvezi s trialogi, ki potekajo. Najprej dobre novice. Dosegli smo politični dogovor o evropskih eh, statistikah po več kot dveh letih pogajanj smo s pomočjo italijanskega predsedstva, s pomočjo komisarke Tysonove, ki je odgovorna za Eurostat in tudi s pomočjo gospoda Bajeja, poročevalca in poročevalca v senci, dosegli dogovor. Verjetno lahko pričakujemo zgodni dogovor ob drugem branju, to je zelo pomemben dosje ki nam bo zagotovil večje pristojnosti, tako da bo lahko predstavnik Eurostata takoj stopil pred parlament. Zagotovili bomo tudi okrepitev obeh stebrov glede krepitve Evropskega statističnega sistema in sistema centralnih bank. Eh, z tega vidika je govora tudi o neodvisnosti centralnih bank. Evropska komisija bo lahko pripravljala preiskave eh, nacionalnih statističnih uradov, zato da bi preprečili goljofije. Dosegli smo dogovor še glede nekaterih drugih elementov, ampak mislim, da je rezultat splošno gledano pozitiven. Drugi trialog. Menjalna uh, plačila na več ravneh. ker eh, smo imeli različna stališča, smo poslali jasno sporočilo svetu, želimo, da sprejme politične ukrepe, zato da bomo lahko pozitivno zaključili s tem zelo pomembnim trialogom. Poročevalec za ta dosje pa je gospod Zalba. Ne na zadnje bi se rad dotaknil še postopka za sprejem delovnega programa komisije za leto 2015. V okviru okvirnega sporazuma s komisijo sodelujemo pri tem procesu in kot parlament se bomo odzvali na njihove predloge, izmenjali eh, komisar Hill in podpredsednik Timmermans sta si izmenjala dopisa. in glede na reakcijo v medijih bi rad še enkrat izpostavil, da je stališče tega odbora, ki so ga sprejeli koordinatori, naslednje. Želimo, da komisija nadaljuje z delom glede uh, vseh odprtih dosejev. Nekatere informacije, naprimer tiste iz eh, pisma komisarja Hill, lahko ustvarjajo negativne spodbude. Eh, lahko škodijo končnemu dogovoru. Takšno je torej stališče odbora Ekon. Želimo, da se delo na vseh odprtih dosejih nadaljuje. 16. decembra pa bo komisija seveda program tudi predstavila, tako da bomo videli, kaj se bo zgodilo. Toliko glede sporočil, sedaj pa tretja točka na dnevnem redu. Gre za predlog mnenja glede spodbojanja dolgoročnega sodelovanja delničarjev in glede določenih elementov izjave o upravljanju podjetij. Tukaj obstaja konflikt pristojnosti. Mi želimo, da se uporabi 54. člen 2D, 2G, 2H in eh, deveti odstavek. Vsi ti deli besedila pravijo, da je to v pristojnosti našega odbora. Gospod pripravljanec, gospod Ludikson, izvolite. Najlepša hvala. Najprej bi rad povedal, da pravice delničarjev niso preprosta tema, težko jo je pokriti razprava je zelo naelektrena. Nekateri menijo, da je predlog komisije odličen, drugi, da je zelo slab. V našem odboru pa moramo biti izjemno previdni pri našem delu. Identificirati moramo pozitivne elemente predloga in negativne elemente predloga. Pazljivo si moramo pregledati, pogledati vse argumente ter pripraviti mnenje, ki bo premišljeno in temi primerno. Najti moramo neko zlato srednjo pot. Kot pripravljalec mnenja si torej želim odprte, fleksibilne razprave v naslednjih tednih. Upam, da bomo lahko skupaj našli rešitev, s katero bomo opravili s tistimi glavnimi dilemami predloga. Pomembno je, da to mnenje podpre čim večja večina. Strinjam se z analizo, ki jo je pravila komisija. Vodilni v številnih podjetjih so preveč pasivni če si pogledamo tiste, ki so del eh, vodilne strukture podjetja, je jasno, da se včasih preveč osredotočajo na interese majhne eh, skupine delničarjev, lasnikov. Drugič, delujejo preveč kratkoročno. Maksimizirati želijo kratkoročne rezultate in zagotoviti čim več dobička, pozabljajo pa na dolgoročno prihodnost tega podjetja. To pomeni, da so investicije preniske, reforme, ki bi morale biti izpeljane, pa, ne, pa niso sprejete. Tretjič, ta pasivnost, ta kratkoročna usmerjenost je velika težava posod v Evropi. Približno 44 odstotkov podjetij eh, v Evropi je tujih in včasih je težko delovati dolgoročno, ko eh, neko podjetje posluje čezmejno. Potrebujemo minimalna pravila, s katerimi bomo zagotovili boljše delovanje enotnega trga z tega vidika čezmejno delovanje je eh, bistveno in mora biti olajšano. Kaj je treba narediti? No, vprašanje pasivnosti in pomankanja naložb lahko eh, obravnavamo na različne načine. Naprimer, pogledamo si lahko, kaj počnejo z vidika investicij večje institucije, naprimer pokojninski skladi. Številni od teh akterjev bodo nadaljevali z obstoječo prakso, če ne bomo spremenili te prakse. Ulagatelji in upravljavci sredstev morajo na delovanje nekega podjetja gledati pol dolgoročno. seveda pa to ni celotna rešitev, gre zgolj za del rešitve. Če želimo napredovati, potrebujemo širši pogled na to področje. Ugotoviti moramo, kaj lahko naredijo vsi različni deležniki, naprimer zaposleni, različne organizacije potrošnikov, lokalno okolje, kjer deluje podjetje in tako naprej delničari in institucionalni ulagatelji so pomemben del te enačbe, niso pa edini. Glede na to ozadje se mi zdi, da je komisija opravila dobro delo z vidika podrobnosti. Je pa res, da so nekatere teme še odprte. Moje mnenje se osredotoča na spremembe nekaterih podrobnosti, ne pozivam k radikalnim spremembam. Moje mnenje lahko povzamemo s petimi točkami. Podjetja morajo imeti več možnosti, da identificirajo svoje delničarje. Želim si rešitve, ki bo spodbujala k dialogu med delničarji. Podjetja, ki identificirajo svoje delničarje, morajo drugim delničarjem omogočiti dostop do informacij o drugih delničarjih, tako da se bodo lahko med sabo pogovarjali o vidikih podjetja in poslovanja. Če bomo okrepili dialog, bomo izboljšali tako eh, odgovornost, kot tudi upravljanje. Če si pogledamo institucionalne vlagatelje in upravljavce sredstev, bi si na tem področju želel malce več odprtosti, kot jo imamo trenutno v predlogu komisije. Spodbujati moramo k preglednosti in k enakim pogojem za vse. Upravljavci sredstev in institucionalni vlagateli bi morali pripravljati politične dokumente, v katerih bi obelodanili lasniško strukturo podjetja. Komisija predlaga strukturo, ki pa je prazna, preveč prazna izboljšati, moramo način poročanja uh, o portfeljih institucionalnih ulagateljev. Tudi glasovanje je zelo pomembna tema, zato sem poskušal razjasniti vprašanje tistih, ki uh, svetujejo pri glasovanju. Glede plačil odboru in članom odbora moramo izboljšati obstoječa pravila. Mislim, da je predlog zaenkrat preveč širok. Če delničari rečejo ne, če prižgajo rdečo luč, mora biti njihovo mnenje upoštevano. razmerje med plačilom direktorjev in drugih je treba objaviti javno. Malce mal ambiciozni bi morali biti morda. Preglednost je pomembna, ampak mislim, da postopek ne sme biti uh, pomembnejši kot pa učinkovitost podjetja samega. Želim si jasne evropske minimalne ravni pravil. Seveda se lahko pogovarjamo o tem, kako to raven določiti in kako visoka naj bo. Zdi se mi osebno, da bi bilo dobro, da bi imele države članice možnost odločiti se o tem, če lahko delničari eh, glasujejo o transakcijah, ki presegajo pet odstotkov. Sam bom odprt, prožen, o vsem tem bi se rad pogovarjal z vami in upam, da boste podobno k temu delu pristopili tudi drugi. Želim si velike večine, tako da bo naš odbor zagotovil uh, ustrezen vpliv. Hvala. Najlepša hvala v imenu ELS Burkhard Balc. Najlepša hvala, gospod predsodnik, gospod Švab, ki je poročeval z osenci v imenu skupine ELS. Sedaj se je žal ni mogel udeležiti in zato me je prosil, da podam nekaj pripomp na temo tega poročila v njegovem imenu in to bom seveda storil z velikim veseljem. Najprej bi se rad Uleju Ludvingsonu prisrčno zahvalil tudi v imenu Andreasa Švaba za opravljeno delo. Najprej nekaj splošnih eh, pripomp. Cilj Evropske komisije je zagotoviti visoko stopnjo preglednosti in pa zaščito delničarjev. To podpira tudi gospod Švab in pa celotna Evropska ljudska stranka. Po mnenju gospoda Švaba bi bilo potrebno preveriti še določene vidike predloga Evropske komisije. Gospod Švab ni prepričan, da so vse nove zahteve v tem predlogu smiselne. Glede na to, da imamo različne tradicije in strukture v eh, posameznih državah članicah in da se razlikuje tudi pravo na področju delničarjev, je potrebno najprej pregledati, kateri vidiki te eh, direktive so urejeni že v eh, državah članicah. Sedaj pa še k trem točkam specifično. Najprej 9a pravica do eh, glasovanja o eh, povračilu. Gospod Švab je dejal, da je predlog komisije zelo, zelo podroben na tem področju. Gospod Švab ni prepričan, da so vsi elementi zares potrebni in zato je potrebno preveriti, ali so vse zahteve v devetem členu, tretjem odstavku zares eh, primerne in ali ne gre tukaj za eh, zagotavljanje večjega nadzora nad dejavnostmi delničarjev. 9b. Potem, eh, pri tem gre za glasovanje o poročilu. Naš poročevalec eh, ni prepričan eh, o tem, ali je res potrebno to glasovanje. Tukaj gre pravzaprav za ponovno potrditev tistega, kar so delničari potrdili že prej. Eh, tukaj gre eh, spet eh, za politiko izplačil in zaradi tega je potrebno ponovno razmisliti o smiselnosti takšnega predloga, ali je ta predlog smiseln in ali bodo stroški izvajanja tega predloga visoki. Države članice morajo same odločati o tem, katero strukturo bodo izbrale. Sedaj pa eh, člen 9c, ko gre za odločanje o eh, finančnih transakcijah z podjetji. Tukaj je gospod eh, Švab navedel pomisleke glede obsega uporabe te direktive proces odločanja v eh, podjetjih bo zatem daljši in pa težji, kar bo imelo negativen vpliv na običajno prakso vodenja podjetij. In na zadnje, ta direktiva ne sme imeti negativnega vpliva na vsakodnevno poslovanje. Potrebno se osredotočiti na skupne transakcije, ki bi lahko imele neodvis, negativen učinek na eh, podjetja. To so torej pripombe eh, našega poročevalca v senci. Žal jih ni mogel sam podati, zato sem v njegovem imenu to storil jaz. Eh. Najlepša hvala. Gospod Terho v imenu EKR. Hvala gospod predsednik. Govorim v imenu našega poročevalca v senci gospoda Foxa, ki se nam na, danes ni uspel pridružiti. Najprej najlepša hvala za osnutek mnenja. Gospod Fox meni, da moramo spodbujati k dolgoročnemu sodelovanju delničarjev. Izboljšati je treba preglednost in uh, upravljanje. Gospod Fox, se strinja s ciljem te direktive. Strinja se tudi, da je sodelovanje delničarjev v upravljanju podjetij pomembno. Gospod Fox pa se zaveda tudi dejstva, da obstajajo različni tipi delničarjev, različni modeli delničarstva. Težko je zagotoviti evropski pristop v vseh teh različnih razmerah veseli ga, da je to direktiva, ki se prizadeva za minimalno usklajevanje. Od držav članic mora biti odvisno, kakšne so končne odločitve in eh, če naj glasovanje eh, delničarjev obvelja za vse transakcije nad 5 odstotkov. Gospod Fox meni, da bi morali imeti nekatere izjeme tako, da bo ta režim spremljiv tudi v praksi. Naprimer, izjema za transakcije med podjetji, ki eh, so v lasti krovnega podjetja. Gospod Fox podpira predloge sprememb pripravljalca mnenja glede reševanja vprašanja nekonkurenčnih plačil za čezmeno delovanje. Preglednost je pomembna, ampak ne tako, da kršimo um, zasebnost podatkov ali pa da škodimo varnosti v podjetju. Potrebujemo dodatne informacije, naprimer pri 12. predlogu spremembe. Potrebujemo ravnotežje med javnim objavljanjem podatkov in zaupnostjo podatkov. Gospod Fox ni pripričan, da gre sta priloga sprejem 22 in 23 v pravo smer z vidika ravnoteže. Delničarju je treba dati več informacij, upoštevati pa je treba primernost teh podatkov. omogočiti je treba dostop do pregleda politike eh, plačil podjetja, ne smemo pa preveč zbirokratizirati tega postopka. Kakovost eh, podatkov je izjemno pomembna. Ne smemo preveč umeti storitve, ki jih ponuja določeni sektor. Gospod Fox se strinja s predlogi sprememb 4 in 32, kjer črtamo element eh, spoštuj pravila ali pa pojasni. V primeru eh, zavrnitve določenega ukrepa strani delničarjev, potrebujemo jasna pravila. Večja preglednost lahko zagotovi, da je politika plačil podjetja v prihodnosti jasna in da je preprosto razumljiva. Tudi strateški cili podjetja morajo biti jasno razvidni. Takšne so tudi zahteve v Združenem kraljestvu od leta 2013 naprej. Gospod Fox se ponovno zahvaljuje pripravljalcu mnenja za osnutek in se že veseli razprav v eh, skupini poročevalcev v senci. Najlepša hvala. Nikogar iz skupine Alde ne vidim, tako da se lahko obrnemo k skupini Gue. Miguel Viegas. Este relatório abrange uma, uma temática importantíssima. Najlepša hvala tema te točke je izjemno pomembna. Gre za zelo široko temo, ki poraja številna ideološka in gospodarska vprašanja. Gre za modele spodbude, financiranja, gre za disciplino in zaupanje. Pred nami sta dva modela. Na eni strani imamo družbeni model, na drugi strani pa deničarski model in od tega je odvisno, kakšna bo prihodnost naše družbe. Mislim, da gospod Ludvikson ni začel na pravi osnovi. Sam menim, da je treba najprej upoštevati ljudi, ne pa dobiček in graditi na tem. Vodilni v podjetju žive, želijo seveda povečati vrednost delnic v svojem podjetju in po mojem mnenju zaradi tega pride do izkrivljanja sistema. Pogosto na ta način pozabljamo na strateške cilje, ki si jih zastavljajo podjetja. Mislim, da bi morali obrniti to paradigmo. Podjetja ne bi smela toliko pozornosti posvečati kratkoročnemu dobičku, ker si pač eh, njihovi delničari tega želijo. Usmeriti se je treba v dolgoročno prihodnost podjetja. In z tega vidika moramo izpostaviti tri elemente. Prvič. Strateška usmerjenost. Zanima nas, kako ustvariti sistem spodbude, s katerim bi odpravili to kratkoročno usmerjenost. Kako spodbuditi lastnike podjetja, da upoštevajo dolgoročno načrtovanje, dolgoročno prihodnost podjetja. Strinjam se s pripravljavcem mnenja, na tem področju je treba nekaj spremeniti in nekaj narediti. Ne vidim pa rešitve v ukrepih, ki jih sam predlaga. Mislim, da bi morala pri tem sodelovati družba, lokalna skupnost. In pripravljalec mene na to pozablja. podjetje vpliva na ljudi, ki v tem podjetju delajo, ki eh, s podjetjem sodelujejo, vpliva na življenje celotnega okoliša. In zato menim, da je treba zagotoviti demokracijo. Demokracija se ne sme končati na pragu neke tovare, nekega podjetja. Potrebujemo sodelovanje lokalne skupnosti, ki mora prav tako odločati o dolgoročnih ciljih eh, podjetja. Na ta način pa lahko na to pridemo do skupne odločitve, do konsenza. In le na ta način lahko pridemo do neke dolgoročne strategije podjetja, ki bo trajnostna. Vprašanje plačil, prejemkov. Če menite, da je to tako pomembno, potem moramo vzpostaviti določene omejitve zgornje meje. Vseeno pa menim, da bi morali vprašanje razlik med plačami obravnavati znotraj določenega podjetja. Ljudje dan danes pogosto s prstom kažejo na vodilne v podjetjih, čež da ti zaslužijo precej več kot pa delavci. Včasih je to 20 krat več. V ZDA lahko imamo eh, še večje razlike, naprimer 340 krat večjo plačo lahko ima direktor nekega podjetja v primerjavi z delavcem. Mislim, da potrebujemo nekakšne omejitve. In tretjič, preglednost. Preglednost je izjemno pomembna. Strinjam se eh, z mnenjem z vidika preglednosti. Transakcije morajo biti bolj transparentne. Hvala. Q. Najlepša hvala. V imenu zelenih, Molly Scott Cato. Na. Najlepša hvala. Najprej bi rada dejala, da pozdravljam vaše sporočilo glede eh, strukturne reforme bank. Zdi se mi, da je to zelo pomembno in veselim se nadaljevanja našega dela. Najprej hvala pripravljalcu mnenja za osnutek besedila. Mislim, da je pomembno, da vzpostavimo eh, sodoben okvir upravljanja, še posebej glede na vse finančne škandale, ki smo jim priča. Prilagoditi se moramo na današnjo družbo, na spreminjajoče se gospodarsko okolje. Kot zeleni sprejemamo eh, odgovornost za to vrstne ukrepe. Izboljšati moramo transparentnost za delničarje in za eh, podjetja, ki kotirajo na borzi. Predlog se osredotoča na delničarje, mi pa podpiramo pripravljalca mnenja, upoštevati je treba vse, vse deležnike. Razširiti je treba deležnike na zaposlene, uporabnike eh, in člane lokalne skupnosti, v katerem podjetje deluje. Dobro delujoče podjetje mora upoštevati vse eh, deležnike, ki so strateško pomembni za to podjetje. Predlagamo, da v transparentnost vključimo tudi zanesljivo poročanje o okoljskih vplivih. Poročati je treba tudi o tako imenovanih stranded assets. Naprimer, eh, oglični otis določenih eh, sredstev. Upoštevati je treba tudi izpuste CO2, če eh, želimo ustrezno presojati o sodelovanju s določenim podjetjem več pristojnosti morajo biti tudi tisti, ki bodo prejemali pokojnino, ne zgolj tisti, ki upravljajo s pokojninskimi skladi. Predlagamo vzpostavitev organov, kjer bodo zbrani uh, vsi deležniki in bodo lahko nadzorovali podjetje. Naši predlogi sprememb se bodo osredotočili na naslednje točke. Prvič, izboljšava dialoga Popolnoma podpiramo to točko. Predlagamo pa, da se izognemo težavam v dialogu in da spodbujamo k, eh, k zadrugam in takšnemu modelu eh, podjetja. Predlagamo tudi, da je sodelovanje zaposlenih v odborih obvezno. Dialog z vodilnimi v podjetju mora biti pregleden, van morajo biti vključeni vsi deležniki. Drugič, preglednost. Pozdravljamo zavezo k preglednosti. Direktore in druge ključne akterje moramo prisiliti v to, da prevzamejo odgovornost na lasna pleča. Z več odgovornosti pa pride tudi do večjih eh, sankcij v primeru neizvajanja fiduciarnih dožnosti. gre tako za finančne kazni, kot tudi za diskvalifikacije in nezmožnost opravljanja vodilnih položajev v prihodnosti. Šesta točka - razmerja med plačami. Strinjam se s prejšnjim govornikom. Razmere med plačami morajo biti predmet razprave eh, deležnikov in glasovanja deležnikov. Ta osnutek besedila predstavlja dobro osnovo, zato da bi dosegli kompromis. Del, uh, eh, veselimo se že sodelovanja z ostalimi poročevalci v senci. Hvala. Najlepša hvala vsem poročevalcem v senci in njihovim predstavnikom. Sedaj pa besedo ponovno predajam pripravljalcu mnenja za. Sklenitev te razprave. Najlepša hvala kot sem že dejal, bom izjemno odprt do različnih predlogov, želim si, da skupaj pridemo do rešitve. Mislim, da je pomembno, da nas čim več eh, podpre končno rešitev in da si vsi prizadevamo za čim večje sodelovanje delničarjev. Konec koncev je ta končna rešitev najpomembnejša in mislim, da smo na dobri poti, da jo tudi dosežemo. Hvala. Najlepša hvala. Še časovnica. 6. januar je rok za odajo prilogo sprememb do 12. ure. 26. januarja se bomo o njih pogovarjali, v odboru bomo glasovali 23. februarja, v odboru Juri bodo glasovali če se ne motim, 24. marca. Na to pa nas čaka še glasovanje na plenarnem zasedanju. Najlepša hvala, sedaj pa četrta točka na enem redu, Evropska investicijska banka letno poročilo. Besedo predajam poročevalcu gospodu Ernestu Urtasunu iz skupine Zelenih. Um, bueno, Najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej bi pričel z zahvalami. Osnutek, ki ga imamo pred seboj, je lahko bil pripravljen le zahvaljujoč dobremu sodelovanju moje ekipe z ekipo Evropske investicijske banke. Rad bi se še prav posebej zahvalil predstavniku urada Evropske centralne banke v Bruslju, ki je tudi danes prisoten. Ogledali smo si posamezne točke in razpravljali tudi o nadaljem razvoju. Rad bi se zahvalil tudi poročevalcem v senci, ki so me spremljali pri mojem delu. Za njimi sem zelo tesno sodeloval tako na dvostranski ravni, kakor tudi v okviru skupine. Skupaj smo si prizadevali za to, da bi pripravili eh, poročilo, ki bi predstavljalo soglasje vseh poslanskih skupin. Vse skupaj se osredotoča tudi na prihodnji okvir delovanja Evropske investicijske banke. Gre za predlog, ki ga je podala komisija in o katerem smo razpravljali na zadnjem plenarnem zasedanju. ne gre za to, da ocenjujemo Junkarjev načrt kot celato. Imamo raz, veliko različnih pristopov eh, glede Junkarjevega načrta. Sedaj pa gre predvsem za to, da poročevalec in poročevalci v senci določijo stališče Evropskega parlamenta. V Evropskem parlamentu obstaja že široko soglasje, Namreč vlaganja v Evropi močno upadajo in zaradi tega potrebujemo prizadevanje Evropske investicijske banke. Moramo poskrbeti za več prizadevanj zaradi tega, da bi okrepili vlaganja v Evropski uniji. Osnutek, ki ga imate pred seboj, je bil predležen 20. Eh, torej prej oziroma torej preden je Evropska komisija predstavila svoj načrt. Eh, predvsem druga točka, je točka, o kateri smo razpravljali z poročevalci v eh, senci. In eh, tukaj bo potrebno izvesti določene popravke eh, glede na dogajanje na plenarnem zasedanju. Sicer pa je poročilo razdeljeno v različne sklope, najprej vlaganja oziroma naložbe, potem posojila za projekte glede na pogajanja v Parizu se nam je zdelo pomembno, da vključimo tudi podnebne spremembe, solidarnost in pa stališče Evropske investicijske banke na področju zunanje politike. Sedaj bom spregovoril na kratko o posameznih sklopih. Najprej naložbe. Že prej sem dejal, da je vedno manj investicij v Evropski uniji za približno 18 odstotkov, so se naložbe znižale v primerjavi z letom 2007 in prišlo je do usupljivega 35 odstotnega zmanjšanja posojil malim in srednje velikim podjetjem med leti 2008 in 2013. Torej potrebna je strategija za oživitev majhnih in srednje velikih podjetij in tukaj bomo zagotavo prijeli še veliko dobrih predlogov. Kar zadeva naložbe, poročilo pravi tudi, da eh, ta pomankljiva vlaganja zavirajo tudi gospodarsko rast, gospodarski razvoj in da zaradi eh, tega da se zaradi tega spopadamo z vedno večjo revščino. Potrebno je ukrepiti možnosti Evropske investicijske banke, tudi eh, z pomočjo eh, skupnega naložbenega načrta Evropske unije. V preteklih letih Evropska investicijska banka ni izkoriščala vseh verov, ki so ji eh, na voljo, tudi kar zadeva povečanje vrednosti kapitala. Potrebno je upoštevati tudi visoko brezposelnost, s katero se srečujejo številne države članice in zaradi tega se je potrebno osredotočiti na človeški kapital in na boj proti neenakosti. Potem so, so tu instrumenti za porazdelitev tveganja in pa projektne obveznice. Bili smo zelo kritični, kaj te Menili smo, da je potrebno zagotoviti določene pogoje za ustrezno uporabo teh instrumentov. V preteklem letu so, oziroma v preteklih letih eh, so bili ustanovljeni različni instrumenti, eh, predvsem pomemben instrument predstavljajo projektne obveznice, ki so zaenkrat še v eh, pilotni fazi. To smo kritično ocenili, še prav posebej projekt Castor in Pozivamo Evropsko investicijsko banko, da izvede ustrezno analizo eh, projekta eh, pilotne faze in da eh, izvede tudi presojo vpliva. Potem pa energija in podnebje. Tukaj gre za potrditev nove energije energetske politike, eh, kateri želi slediti Evropska investicijska banka. To se nam eh, zdi zelo pomembno, še prav posebej so pomembni projekti na področju eh, znižanja izpustov CO2. Poleg tega pa gre tukaj tudi za financiranje projektov obnovljivih virov energije. In pa ne pozabimo na energetsko učinkovitost. Kar zadeva energetsko področje je potrebno znižati posojila za tiste oblike energentov, ki okolju niso prijazni. Potem pa upravljanje, preglednost in odgovornost. Parlament veliko dela na tem področju, predvsem kar zadeva upravljanje Evropske investicijske banke. Podali smo predlog, številne predloge. Pozvali smo tudi k izboljšanju eh, sistema eh, preiskav pritožb Sestali smo se v Luksemburgu, seja je bila zelo dobra, izjemno kakovostna, imeli smo poglobljeno izmenjavo mnen in to je za nas res zelo pomemben instrument in tudi edini instrument, eh, ki omogoča evropskim državljankom in državljanom, da se neposredno pritožijo eh, na naslov Evropske investicijske banke. Torej, ta instrument je potrebno obdržati in ga nadalje razviti. Zahtevali smo tudi eh, boljše sodelovanje z eh, Uradom Evropske varuhinje človekovih pravic. Govore tudi o finančnih posrednikih. Potrebno je omejiti sodelovanje z finančnimi posredniki, še prav posebej glede na to, da nimamo preglednih pravil na tem področju. Poleg tega pa želimo eh, tudi eh, javni registr dokumentov. Sedaj pa še zunanja politika. Ocenili smo regionalne tehnične operativne smernice, okoljski standardi eh, morajo biti upoštevani tudi v državah prejemnicah pomoči. Končna poročila, to se nam zdi eh, dober korak, to je odločitev. Uh, ki eh, jo želi Evropska investicijska banka uresničiti že do leta 2015. No, za konec lahko rečem, da je to poročilo, ki to vprašanje osvetljuje iz različnih vidikov. To je zelo pomembno vprašanje, ki je trenutno v središču pozornosti, kajti javnost eh, je s tem prejela eh, posodobljeno različico eh, orisa trenutne situacije. Želimo zagotoviti preglednost in to je temeljna lasnost tega poročila. Hvala lepa za sodelovanje. Seveda pa sem pripravljen odgovoriti tudi na vprašanje. V imenu skupine socialistov in demokratov, ne, se upravičujem. Najprej Cikfrit Morasan v imenu Evropske ljudske stranke. Ja, najlepša hvala, gospod predsednik, tudi v imenu naše skupine bi se rad zahvalil poročevalcu, s katerim smo zelo dobro eh, sodelovali pri eh, pripravi tega poročila in prepričani smo, da se bo plodno sodelovanje z njim in pa z poročevalci v senci drugih poslanskih skupin nadaljevalo do uh, trenutka, ko bomo sprejeli to poročilo uh, na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta. Evropska investicijska banka je eh, seveda igrala zelo pomembno vlogo v času krize in pri premagovanju gospodarske krize, predvsem, ko je šlo za podpiranje javnih investicij, vzpostavljanje rasti eh, in pa zagozdavljanje delovnih mest v Evropi. To kaže tudi njena vloga v eh, načrtu Evropske komisije za ulaganja. Naš odbor se bo v glavnem ukvarjal z naložbenim svežnjem v novem eh, poročilu, zato se tukaj zatem ne bom preveč eh, ukvarjal, v to temo se ne želim poglabljati. Rad bi povedal le, da naložbeni svežen omogoča Evropski investicijski banki, da izpolni svoj mandat, hkrati pa omogoča tudi proračunu Evropske unije, da uh, izpolni eh, svoj cilj. Seveda pa si moramo ogledati tudi, ali bo nova vloga Evropske investicijske banke zahtevala tudi eh, večje število zaposlenih. O tem moramo na vsak način eh, razmisliti in preprečiti moramo, da bi se Evropska investicijska banka znašla v položaju, ko ne bi imela dovolj zaposlenih za opravljanje dela. Leta 2013 je Evropska investicijska banka ukrepila svoje ulaganja eh, za 27 odstotkov, to je precej, zahvaljujoč tudi zvišanju kapitala in tega, tem ga se vsi zavedamo. Stališče naše poslanske skupine je, da je Evropska investicijska banka igrala zelo pozitivno vlogo pri vzpodbujanju eh, javnih in pa zasebnih ulaganj in zato bomo sodelovali z eh, poročevalcem pri eh, spremembi prvega dela poročila, kajti poročilo se trenutno začenja z zelo kritično navedbo, eh, kar zadeva Evropsko investicijsko banko, gre za znižanje naložb in mi menimo, da Evropska investicijska banka ni edina odgovorna za eh, znižanje ulagan v gospodarstvo in zato menimo, da ni dobro, da se poročilo začenja na tako kritičen način. To ni v skladu za prizadevanje Evropske investicijske banke. In kot sem že dejal, je prišlo do okrepitve naložb v zadnjem letu in Evropska investicijska banka prispeva k rasti ulaganjem in k eh, ustvarjanju novih delovnih mest. Samo še nekaj kratkih točk, ki jih želim izpostaviti glede posameznih delov poročila. Najprej je poročevalc posem pravilno izpostavil, težavne uh, pogoje za financiranje majhnih in srednje velikih podjetij. To seveda podpiramo, sicer pa menimo, da majhna in srednje velika podjetja niso dovolj izpostavljena in dovolj tudi ni izpostavljena povezava med Evropsko investicijsko banko in pa majhnimi in srednje velikimi podjetji. Z pomočjo EEB eh, e je 130 tisoč podjetij dobilo dostop eh, do posojil v preteklem eh, letu. Mislimo, da je to zelo velika številka, visoka številka. In zato menimo, da bi morali v to poročilo vključiti posebno poglavje oziroma posebno točko na temo majhnih in srednje velikih podjetij. pomoč eh, podjetjem eh, moramo še razširiti z eh, instrumentom, z makrofinančnim instrumentom in z pobudami za okrepljene naložbe. Potrebno jih je podpirati predvsem inovativna, majhna in srednje velika podjetja. In to me že vodi k naslednji točki, inovacijam, raziskavam in infrastrukturi. To je področje, ki bi ga radi nekoliko bolj osvetlili v tem poročilu. Torej, majhne in srednje velika podjetja, eh, ki se ukvarjajo predvsem z inovacijami. Torej, gre za vse tiste elemente, ki bi lahko izboljšali konkurenčnost evropskega gospodarstva. Na ta način bi bilo evropsko gospodarstvo tudi bolj privlačno za vlaganja. Poleg tega pa eh, pozdravljamo tudi vlogo Evropske investicijske banke pri financiranju eh, zelenih ekoloških projektov, eh, projektov čiste energije. Upamo, da se bo izvajanje teh projektov nadaljevalo. Tukaj je omenjeno le eno poročilo in sicer gre za projektne obveznice, odločiti se bo potrebno ali naj navedemo vsa eh, poročila ali samo eno, eh, o tem se bo potrebno pogovarjati. Seveda sem zelo pozitiven tudi glede izboljšanja energetske učinkovitosti, tukaj lahko Evropska investicijska banka igra pomembno vlogo. Poleg tega pa ne smemo pozabiti, da je to poročilo na temo Evropske investicijske banke, ne na temo energetske učinkovitosti ali pa podnebnih sprememb. Zaradi tega bomo morali razmisliti tudi o tem, ali potrebujemo energetsko poglavje, poglavje na temo podnebnih sprememb. Ne vem, ali je to v skladu z nalogami Evropske investicijske banke. Kar zadeva projektne obveznice, seveda to poročilo nam daje eh, tudi priložnost, da razmislimo o skupnem prevzemu dolga in eh, projektne obveznice želijo seveda spodbuditi zasebna ulaganja in Vidimo lahko, da prevzem eh, dolga strani vseh držav članic ne more nadomestiti strukturnih reform, okrepitve konkurenčnosti, zdrave gospodarske politike in zdrave davčne politike. Tretjič, preglednost. Seveda se strinjam z pozivom poročevalca, da je potrebno zagotoviti preglednost. Ta poziv je vedno upravičen, eh, ne glede na to, v kateri inštituciji eh, se nahajamo, vendar pa je potrebno pozdraviti tudi prizadevanja banke za zagotovitev večje preglednosti v preteklih letih. poročilo še navaja določeno zaskrbljenost glede letnega poročila o preglednosti eh, in mislim, da je to nekoliko nepravično do Evropske investicijske banke. Več preglednosti, ja, seveda, ampak eh, kultura tajnosti eh, ni upravičena glede na razvoj. In potem še vzhodno eh, sosedstvo, eh, Moldavija, Ukrajina in Gruzija. To so države, ki so izbrale evropsko pot in te države so, oziroma ta odločitev je ključnega pomena. Hvala lepa, gospod predsednik. Eh, Prosil bi poročevalce v senci, da so nekoliko krajši pri svojih, pri, v svojih prispevkih. Naslednji. V imenu skupine socialistov in demokratov je Richard Corbett. <coughs> Najlepša hvala, naš poročevalec v senci je gospod Baje, ampak eh, žal zamuja zaradi težav z stavko danes, ampak na srečo mi je posredoval svoje zapiske. Zato bom govoril v francoščini, kajti tudi moji zapiski so v francoščini. No, najprej bi rad čestital poročevalcu. Naša skupina meni, da je poročevalec upravil odlično delo, eh, poročilo prepra, predstavlja dobro eh, osnovo. Na ta način lahko ocenimo vloge Evropske investicijske banke. Potrebno je zagotoviti izboljšanje kapacitet Evropske investicijske banke, zaradi tega Tudi pozdravljamo naložbeni načrt, ki ga je predstavil gospod Juncker. Projektne obveznice bi lahko spodbudile naložbeno dinamiko eh, v Evropski uniji. Zaradi tega je ključnega pomena, da poskrbimo za hitro oceno eh, projekta, ki se je že pričel izvajati. Ključnega pomena je, da izkoristimo vsa sredstva, ki so nam na voljo, da bi podprli realno gospodarstvo trenutno stopnja uporabe znaša dve tretjini vseh razpoložljivih sredstev, torej moramo izkoristiti vsa sredstva, ki so nam na voljo za vzpodbuditev gospodarske rasti. Zaradi tega moramo tudi ukrepiti vlogo Evropske investicijske banke. Ta mora biti kar se da eh, učinkovita in zaradi tega je potrebno posvetovanje z deležniki, kar zadeva financiranje naložb. Evropska investicijska banka bo na ta način lahko izboljšala oceno projektov in pri tem eh, upoštevala različne finančne vidike tukaj gre za pristop bottom-up, torej od spode na vzgor, eh, ki ga poznamo tudi v primeru strukturne, sredstev iz strukturnih skladov v določenih državah članicah. Kar zadeva projekte, ki naj bi jih financirala Evropska investicijska banka. Potrebno se je osredotočiti predvsem na naložbe, ki bodo zmanjšale energetski priminkaj primankljaj in nam omogočile izpolniti naše zaveze na področju znižanja izpustov toplogrednih plinov. Kar zadeva dobro organizacijo in pa dobro upravljanje, Evropska investicijska banka ne sme sodelovati z finančnimi posredniki. In e, sicer gre tukaj za tista e, področja, ki niso v naši pristojnosti. Tukaj bi lahko pomislili, oziroma našteli veliko primerov, recimo Luksemburg. Potrebno se je boriti proti eh, tovrstnim praksam. Evropska investicijska banka mora biti vzgled na tem področju. Evropska investicijska banka sodeluje tudi z zasebno bonitetno agencijo eh, pri oceni tveganja in ta sistem je potrebno spremeniti. Evropska investicijska banka mora sama oceniti tveganje glede na kriterije in pa metodologijo, eh, ki bo eh, pregledna in objektivna. In še zunanja pomoč. Evropska investicijska banka mora dati prednost projektom, ki so v splošnem evropskem interesu. Najlepša hvala, gospod predsednik. You, hvala lepa, Richard. V imenu skupine EKR Stanislav Ocok. Panie przewodniczący, szanowny sprawozdawco, panie, panowie. Gospod predsednik, spoštovani poročevalec dame in gospodje, tudi jaz lahko le podprem predloge eh, predsednika, zelo kratek bom. Eh, lahko povem le, da je bil poročevalec eh, pripravljen na sodelovanje, prizadeval si je za dialog z poročevalci v senci in upam, da bomo z tem dialogom nadaljevali tudi v prihodnosti, zato eh, sodelovanje se zahvaljuje. Poročilo eh, je zelo dobra osnova za nadaljno razpravo. Mislim, da lahko Junkarjev naložbeni načrt podpremo. 300 milijard evrov, eh, kje jih bomo vzeli, to me zanima. No na vsak način lahko naložbeni projekt le podpremo in v tem poročilu o tem ne moremo razpravljati. Rad bi podal le nekaj pripomp. Kar zadeva oceno projektov, se lahko strinjam z poročevalcem. Projekte je potrebno uh, dobro oceniti tudi v uh, povezavi uh, z posvetom, uh, z drugimi deležniki. Potrebno je zagotoviti uh, ovrednotitev projektov. Pri tem je potrebno upoštevati eh, gospodarsko rast in pa ustvarjanje novih delovnih mest. Projekti morajo prispevati k temu, predvsem na tistih področjih, kjer vlada visoka brezposelnost. Potem eh, je tukaj naslednja točka energetska učinkovitost in pa eh, potencijalna korist eh, za eh, evropsko družbo. Majhna in srednja velika podjetja, o tem je bilo že veliko govora. V Evropski investicijski banki je predviden precejšen delež sredstev za majhna in srednje velika podjetja. 30 odstotkov sredstev je bilo namenjenih eh, majhnim in srednje velikim podjetjem in eh, to ima pomemben učinek tudi na področju politike zaposlovanja. Zato mislim, da bi morale biti majhna in srednje velika podjetja bolj zastopana v tem poročilu. Leta 2013 so bili zagotovljeni prvič tudi makrofinančni krediti in to je potrebno izpostaviti. V povzetku lahko povem, da lahko eh, poročilo eh, le podprem, podpiramo tudi energetsko učinkovite projekte. vendar pa ne morem podpreti izključitev uh, projektov, uh, ki niso namenjeni okolju prijazni energiji uh, že na samem začetku. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Peter Ježek. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej bi se rad zahvalil poročevalcu za osnutek poročila in pa za njegovo pripravljenost, da doseže soglasje in za njegov konstruktivn pristop. V poročilu je kar nekaj dobrih elementov. Jaz pa bi izpostavil to, kar je povedal že moj predhodnik. Mogoče bi bilo potrebno bolj izpostaviti vlogo majhnih in srednje velikih podjetij. Na ta način bi bilo poročilo veliko bolj koristno, kajti majhne in srednje velika podjetja so izjemno pomembna za zagotavljanje blaginje v Evropske unije v prihodnosti. Poleg tega bi rad izpostavil tudi potrebo po naložbah v državah, ki so se pridružile leta 2004 in po letu 2004. Na ta način bi lahko izboljšali učinkovitost naložb. Mislim, da bi to koristilo vsem in da bi to pomagalo tudi pri prehodu iz premogovne na energetsko iz premogovnega na energetsko učinkovito gospodarstvo. Evropa je tudi na čelu eh, moderne podnebne politike, eh, na čelu boja proti podnebnim spremembam. In če tudi moramo to pozdraviti, moramo opozoriti na področja, kjer Evropska unija zaostaja recimo, ko gre za vlaganje v majhne, srednje, velika podjetja in pa za druga področja. Kar pa zadeva Junkarjev načrt, se strinjam, da bi se moralo to poročilo osredotočiti na Evropsko investicijsko banko, ne pa na načrt kot celoto. Eh, druga eh, poročila se bodo ukvarjala z tem. Mislim, da je poročilo zelo dobro izhodišče in veselim se že nadaljne razprave, potem, ko bodo vloženi predlogi sprememb. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu skupine GUE. Gospod Papadimulis, ne? Marisa Matijas. Brigada. Eu estou na mesma Hvala lepa. Tudi jaz sem. Um, v isti situaciji eh, kot kolega, gospod Papademulis se nam žal ni mogel pridružiti zaradi stavke in zaradi tega, ker je bil njegov let odpovedan. In to že kaže, da stavka vpliva tudi na osebno življenje. S tem sicer ne pravim, da bi morali eh, to vrstne izraze protesta prepovedati. Prebrala bom izjavo kolega in pri tem se bom oprla tudi na točke, ki jih je poročevalec že izpostavil v uvodu. Spregovoriti moram namreč o točkah, ki mi jih je predložil Dimitris. Dimitris se zahvaljuje poročevalcu in meni, da je osnutek poročila dobro izhodišče ki osvetljuje najpomembnejše eh, probleme na področju dejavnosti Evropske investicijske banke. Izpostavljena so eh, tudi ključna vprašanja. Prvič, temeljno vprašanje v povezavi z Evropsko investicijsko banko gre za pomankanje preglednosti in pa odgovornosti. Dimitris bi rad izpostavil sledeče točke. izbirne kriterije, primernost eh, projektov in pa goljufije pri uporabi finančnih sredstev. Želimo strožji nadzor nad eh, uporabo eh, sredstev, pri tem je potrebno zagotoviti tudi strožji nadzor nad posredniki, poleg tega pa je potrebno poskrbeti za več odprtosti pri finančnih transakcijah. Potem pa je tukaj tudi ta bančna mentaliteta, ki jo zagovarja Evropska investicijska banka, eh, gre pravzaprav za javno inštitucijo, ki pa jo zaznemuje ta bančna mentaliteta. Finančni interesi imajo prednost pred eh, družbenimi in pa trajnostnimi argumenti. Predvsem gre eh, za najboljše bonitetne ocene, za oceno AAA, za. obrestovanje naložb, ampak ključnega pomena so pravzaprav naložbe, ki bodo zagotovile rast in pa zaposlovanje. Okrepitev naložb. To je ključnega pomena. Evropska investicijska banka je igrala pomembno vlogo predvsem v državah, eh, ki so imele eh, težave eh, tudi z prilagajanjem Evropska investicijska banka je lahko pomagala v boju proti krizi z uspodbujanjem eh, trajnostnega razvoja in z zagotavljanjem delovnih mest, z bojem, pa tudi z bojem proti brezposelnosti. Ocena eh, projektnih obveznic, eh, poročevalci o tem že veliko povedal, kljub temu bi rada to nakratko še izpostavila. Osredotočamo se predvsem na to, ali so projektne obveznice zares primeren instrument. Mi smo glede tega nekoliko kritični. Še prav posebej, ko gre za javno-zasebna partnerstva oziroma za primerjavo z javno-zasebnimi partnerstvi. Mislim, da pri tem eh, predvsem organi držav članic igrajo pomembno vlogo. Potrebno je spostaviti trajnostno strukturo in to je potrebno podpirati z javnimi sredstvi. Tukaj gre za področje, ki neposredno zadevajo naše državljane. Potrebno se tudi boriti proti asimetričnim oziroma pseudoprojektom. Tukaj mislim recimo na projekt Castor eh, v Španiji ali pa naprimer Pasante. To sta projekta, ki jo bo potrebno še nadalje analizirati. Projekt eh, makrogospodarskega pogojevanja eh, pri naložbenih pobudah. Te pobude ne smejo od, biti odvisne od memorandumov postopek prilagajanja ne more biti predpogoj za naložbe. Zaradi tega eh, bomo vložili predloge sprememb eh, in s tem želimo ukrepiti poročilo. Poročevalcev pa se zahvaljujemo za opravljeno delo. Marko Zani v imenu skupine. Europa Svoboda in Demokracija. Appunto essere qui e non mi ha lasciato un testo, <clears throat> però siccome mi sto occupando kolega eh, žal eh, ni tukaj eh, iz istih razlogov, kot tukaj ni tudi drugih kolegov, ampak ker sem to poročilo že predstavil odboru za proračun, bi rad tudi sam podal nekaj pripomp. Najprej, kar zadeva projektne obveznice. V načrtu Evropske komisije smo lahko videli, da so eh, te projektne obveznice v določenih primerjih postale pravi sinonim za neuspeh, eh, recimo eh, projekt Castor, izkoriščajo jih tudi kriminalne združbe, ki si na ta način prisvojijo javna sredstva. Kot je dejal kolega skupine Alde, se mi zdi, je potrebno zagotoviti natančne kriterije za določitev prednosti eh, za eh, javno družbo, sicer bi bilo eh, bolje zagotoviti sredstva majhnim in srednjim velikim podjetjem, kajti 30 odstotkov je mogoče premalo. Majhna in srednje velika podjetja zagotavljajo povračilo eh, in mogoče zagotavljajo eh, večji skupiček kot eh, velika javna dela, v katera se lahko vključijo, kot sem že dejal, tudi kriminalne združbe. Majhne srednje velika podjetja pa že zagotavljajo nova delovna mesta in pa prispevajo gospodarski rasti. Junkerjev načrt 300 milijard evrov, to ni ravno visoka številka, še prav posebej eh, ne za države, ki so v težavah, kot recimo Italija. Torej, eh, toliko naših pomislekov, o naših pomislekih. Najlepša hvala. Sedaj pa še nekaj kolegov, eh, ki so se javili v prosti razpravi. Hvala lepa. Jaz mislim, da si moramo pogledati logiko vsega skupaj. Kot smo že povedali, smo na križišču Eh, zasebne institucije so nehale posojati, za 20 odstotkov se zniž, so se znižali nivoji posojil majhnim in srednjim velikim podjetjem in pravzaprav je celotno evropsko gospodarstvo v težavah. Kako naj potem sprejmemo to logijo, logiko, da naj nadaljujemo z istim naložbenim ozorcem? Morali bi razmisliti o, bilanč, o bilancah podjetij, o dviganju zgornjih mej in pa tudi cilji Evropske investicijske banke nam niso bili v celoti pojasneni, kako naj spravimo denar do majhnih in srednje velikih podjetij. EIB mora tukaj ostati inštru, dodatni inštrument, saj inštrument, ki ga plačujejo davkoplačevalci. Poleg tega je to inštrument, ki ne more sam po sebi ustvarjati dobrega. Manjka tudi zaupanja v Evropski uniji. In zato je prišlo do strukturne zaustavitve rasti. Se pravi, gre za celo vrsto protislovi. Najprej protislovje z standardi iz eh, bazla, gre za kapitalske spodbude, ki bi jih banke morale uporabljati in eh, dejstvo, da to ni upoštevano pri posojilih, zato da bi lahko ponovno zagnali gospodarstvo. Drugi paradoks, osredotočamo se na dolgoročna dražja posojila in to priporočamo tudi Evropski investicijski banki, čeprav je pomankanje in. Čeprav lahko pomankanje interesa zasebnih naložbenikov pripišemo dejstvu, da ni investicij, ki bi bile dolgoročne in stabilne in pa še končno protislovje. če rečemo, da Evropska investicijska banka ne podpira izvedljivih projektov, ki bi se odzivali na potrebe potrošnikov in eh, državljanov. Eh, tukaj spoh ni treba, da komentiram eh, takšno izjavo. Kako naj potem takem Evropska investicijska banka prevzame večjo vlogo v prihodnosti? Ehm, se pravi, tukaj obstaja cela vrsta protislovi in uh, zaradi vseh teh razlogov, zaradi vseh teh protislovi krediti ne stečejo. To ni samo krivda Evropske investicijske banke. Ni nadžile naslednja. Hvala lepa. Uh, Um, poročilo vsebuje veliko zanimivih točk, ko govori o vlogi Evropske investicijske banke, zlasti ko govori o mikrofinanciranju za socialno vključenost, za investicije v mlade in majhne in srednje velika podjetja. Uh, ta del poročila bi pohvalila. Poročevalec in drugi so omenili svežen investicij Jean-Claude Junckerja in ključne vloge, ki bi jo naj pri tem odigrala Evropska investicijska banka. K temu želim nekaj pripomniti. Strokovna skupina bi morala tukaj izbrati najustrežnejše projekte, ne pa tiste najbolj očitne in enostavne. Ne moremo se še vedno osredotočati samo na projekte, ki imajo, ocena, ki imajo oceno trojni A, če želimo, da bo ta investicijski svežen uspešen. Zavzemati se moramo za preglednost, samo na ta način bomo dosegli evropsko dodano vrednost in upam, da bomo imeli v prihodnosti še več možnosti za razpravo o tem. No, ampak meni se zdi to ključnega pomena, ko gre za spreminjanje uloge Evropske investicijske banke. Ta bi lahko v prihodnosti prevzela še veliko bolj osrednjo vlogo. Hvala lepa, Kadarin Stajler. Hvala lepa, eh, gospod predsedujoči, hvala lepa poročevalcu in pa poročevalcem v senci. Razprava je bila zelo koristna in povdarja pomen EIB-ja. Eh, dobro bi bilo, če bi EIB lahko pripravila seznam projektov, ki so financirani v posameznih volilnih okrožjih. Eh, poročilu bi pomagalo, če bi lahko v njem zasledili tudi praktične primere projektov. Eh, to bi nam bilo veliko pomoč. Številni poznamo projekte, ki ne bi stekli, če ne bi bilo financiranja EIB in to je pomembno v sedanjem vzduštju. In tudi, ko razpravljamo o majhnih in srednje velikih podjetjih, njim je financiranje upadlo. Um, Dobro bi bilo, če bi tukaj lahko imeli nanizanih nekaj praktičnih primerov, tako da bi lahko našim volilcem jasno prikazali, kako Evropska investicijska banka deluje tudi v naših lasnih volilnih okrožjih. Želela sem spregovoriti o upravnem odboru in o dejstvu, da je tam samo eh, ena ženska. To je zame kritike uredno. Če spodbujamo ženske, da naj bodo v upravnih odborih, potem je veliko razočaranje, ko je ravno v Evropskem investicijski banki v upravnem odboru eh, sedi samo ena ženska. No, um, ena tretjina investicij naj bi šla za podnebne projekte, to pozdravljamo, o tem smo tudi veliko govorili. Želela pa sem še enkrat eh, spregovoriti o tej um, pomankljivosti, torej nezastopenosti ženska v upravnem odboru. Gospod Bent Luken, hvala lepa. Gospod predsedujoči. Mislim, da bi k temu poročilu morali dodati naslednje. Evropska investicijska banka bi morala več povedati o geografski prerasporeditvi investicij. Ugotavljamo, da v evroobmočju obstaja veliko vrzeli in da sredstva niso enakomerno prerasporejena po državah Evropske unije in po evroobmočju. Evropska investicijska banka bi morala spodbujati projekte zlasti tam, kjer so te finančne vrzeli velike. Poleg tega pa bi morali k poročilu dodati še to, da naj bo razmerje med javnimi investicijami in zasebnimi investicijami, zlasti ko gre za investicije v infrastrukturo, Torej, tudi, tu bi obstaja, tudi tukaj obstajajo razne vrzeli in morali bi preučiti, kje obstaja pomankanje investicij in ali so za to krivi infrastrukturni problemi ali gre za problem makrofinanciranja. Kako se bo Evropska investicijska banka usmerjeno lotila tega problema, te pomankljivosti pri naložbah, pri razporeditvi naložb? Hvala lepa. Sedaj pa še predstavnik Bent Napen iz Evropske investicijske banke tukaj v Bruslu. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej se zahvaljujem vam, komisiji in pa gospodu Urtasunu. Zahvaljujem se mu za vso delo, ki ga je uložil v pripravo poročila. Pomembno je, da se Evropski parlament zanima za to, kaj počne Evropska investicijska banka. Eh, to tudi nam služi kot spodbuda, to je spodbudno za nas, za naše zaposlene, Eh, pomaga nam, da smo pod nadzorom parlamenta, da smo pod nadzorom strokovnjakov iz parlamenta. V preteklosti sem večkrat opazil, da vaše pripombe dosežejo velik učenek v različnih oddelkih naše banke in eh, zato se vam zahvaljujem. poskušal bom odgovoriti na nekatera vprašanja, ki so jih zastavili poslanci in poslanke. Najprej naj povem, da mislim, da ta razprava poteka ob pravem času, saj ravno razpravljamo o novi naložbeni spodbudi v Evropski uniji. To je pred nekaj tedni Evropskemu parlamentu predstavil predsednik komisije Jean-Claude Juncker. No, nekaj od zadnjih informacij, ki lahko prispevajo k naši analizi. Kapitalska spodbuda, ki smo jo dobili pred nekaj leti, nam je omogočila dodatne investicije v projekte približno 180 milijard v treh letih. Sedaj smo na koncu drugega leta in zdi se, eh, da bo to obrodilo rezultate. Kapitalna spod, eh, kapitalska spodbuda eh, v znesku desetih milijard je povečala tudi število projektov, v, katerih, v katere smo lahko investirali. Ampak zastavlja se vprašanje, ali je to bilo dovolj kot je že povedala predstavnica iz Irske, tudi ljudje v volilnih okrožjih danes razumejo, da jim projekti, ki jih financira Evropska investicijska banka, eh, financira, pomagajo. Um, ampak postavlja se vprašanje, ali je teh spodbud dovolj. Uh, no, res je, da prihaja do vrzeli. Uh, ko gre za pokritost posameznih območij z investicijami. Ampak to se ni zgodilo samo zaradi finančne krize, ampak ta problem opažamo že dve desetletji. Vedno več je vrzeli, ko gre za naložbe v inovacije in raziskave. Tukaj zaostajamo za glavnimi globalnimi konkurenti. Uh, in uh, to pomeni, da upadajo naložbe v konkurenčnost tega dela sveta. Prav tako pa je manj naložbenega apetita tudi v zasebnem sektorju. Banke so danes um, upravljene na nekoliko drugačen način, zato tudi niso pripravljene prevzeti takšnih tvegan kot v preteklosti. To pomeni, da imamo uh, omejene možnosti, ko gre za pretok likvidnosti iz trga v, v resnične investicije. Eh, ni nosilca takšnih investicij. Zasebni sektor ni pripravljen eh, prevzeti eh, takšnih tveganj in mi skušamo poskrbeti za spodbude tudi v zasebnem sektorju, zato da bi se prej odločali za takšne naložbe. Mi in pa eh, Evropska komisija bomo na tem področju pripravili nekaj novih predlogov. Potem še nekaj drugih točk je bilo izpostavljenih v današnji razpravi. Um, številni izmed vas ste povdarjali pomen majhnih in srednje velikih podjetij in uh, prav je tako. SME eh, so pravzaprav hrbtenica našega gospodarstva in gospodarske oživitve predstavljajo 85 odstotkov delovnih mest. Um, um, in uh, Majhnim srednjim velikim podjetjem smo namenili približno 22 milijard investicij uh, skupaj z nekaterimi drugimi inštrumenti. In to verjetno ni dovolj. Verjetno je povpraševanje 10 krat, 15 krat ali celo 20 krat večje. Uh, mi lahko prispevamo torej samo majhen delež k tem potrebam. Eh, no, ampak če bomo lahko prispevali k izvajanju investicijskega načrta predsednika Junkerja, bomo to prav gotovo storili. Potem eh, veliko vprašanj se je nanašalo na področje energije in energetske učinkovitosti. Kaj počne Evropska investicijska banka na tem področju? približno ena četrtina ali 27 odstotkov naših investicij je namenjenih boju proti podnebnim spremembam ali um, so te investicije posvečene energetskim projektom. Uh, celo več je takšnih investicij zunaj meja Evropske unije. Zelo smo zavezani ciljem Evropske komisije za znižanje toplogrednih plinov. Uh, In tudi sami smo uvedli standard uspešnosti na področju izpustov. Um, ukinjamo spodbude tistim projektom, ki imajo previsok oglični uh, odtis. Podnebne spremembe so prednostna naloga za Evropsko unijo in s tem tudi za Evropsko investicijsko banko. Verjetno poznate tudi našo izjavo o podnebnih ukrepih. Ta izjava je bila objavljena pred enim letom. In uh, naslednje leto nameravamo spet uh, pregledati naše podnebne ukrepe. Uh, v to delo bomo vključili tudi Evropski parlament in pa komisijo. Organizirali smo tudi javna posvetovanja, ki se bodo začela čez pet tednov ob začetku naslednjega leta. Uh, Torej, ko gre za energetsko učinkovitost, eh, želimo to področje še okrepiti v prihodnosti. Tukaj obstaja tudi veliko povpraševanje, veliko novih projektov bomo morali preučiti v naslednjih letih. številni izmed vas ste omenili tudi našo pripravljenost na prevzemanje tvegan. E, tukaj so stališča deljena. Nekateri menijo, da bi morali mi prevzemati več tvegan, drugi se s tem ne strinjajo. Naj predstavim naše stališče o tem. Mi imamo oceno trojni A, ampak to za nas ni nek fetiš, ni nekaj, kar potrebujemo samo zato, da smo lahko ponosni. Ampak eh, je to nekaj eh, logičnega. Če imamo takšno ceno, lahko dobimo ugodna posojila na trgu in eh, na ta način lahko te ugodnosti prenešemo tudi na naše končne uporabnike. In lahko ste prepričani, takoj, ko bi se uh, cene naših posojil zvišale, bi tudi končni uporabniki izgubili ugodnosti, ki smo jim, jih lahko do sedaj nudili. Enako velja za odnose z investitorji. Kakor veste, moramo na trgu vsako leto zbrati 70 do 80 milijonov evrov in uh, Eh, številni investitorji želijo oceno trojni A za naše investicije, če, sploh, eh, če bi sploh naj investirali. In takoj, ko bi bila znižana naša ocena, bi težje pridobili takšne investicije. Eh, kakor veste, je več kot polovica naših investitorjev v projektne obveznice Eh, takšnih, da prihajajo izven meja Evropske unije. Morda zato, ker eh, jim je tako zelo všeč Evropska unija, ampak drugi razlog pa je tudi ta, da so te naše uh, investicije varne. In pa še zadnji sklop pripomp, uh, ta se je nanašal predvsem na projektne obveznice. Uh, samo v izogib nesporazumom tukaj smo zaenkrat še v pilotni fazi. Samo pet projektov uh, je bilo do sedaj začetih in še nekaj projektov uh, je eh, že pripravljeno na začetno fazo. Ti projekti se nanašajo na energijo, energetsko infrastrukturo in pa promet. No, v tej šestmesečni eh, pripravljalni fazi obstaja obveznost poročanja o teh projektih. Eh, poroča se Evropski komisiji, Evropski investijski banki in parlamentu, samo da eh, lahko vidimo, kako potekajo ti projekti. Projekti, projekti projektnih obveznic so izpostavljeni enakim standardom pregleda, nadzora in skrbnega poslovanja, kot uh, veljajo tudi za druge projekte Evropske investicijske banke. Enako velja za vprašanje skladnosti. Teh projektov torej ne obravnavamo na drugačen način. Na enak način moramo tukaj prevzemati odgovornost. Kakor veste, Eh, je prišlo tudi do revizije pilotne faze izvajanja. Ta revizija je ugotovila, da je napredek projektov zadovoljiv. Eh, v reviziji so, bili, so bile predlagane tudi nekatere prilagoditve, ki bi bile potrebne za finančne inštrumente v prihodnosti in eh, kakor veste, je ta revizija na voljo tudi na naši spletni strani. No, številni izmed vas ste omenili, ste omenili tudi projekt Castor. Eh, o tem sem z nekaterimi izmed vas že razpravljal in zato se ne bom sedaj tukaj spuščal v podrobnosti. Lahko vam zagotovim, da tukaj skrbno sledimo veljavnim postopkom eh, na enak način, kot eh, to velja za druge projekte projektnih obveznic. Potem, eh, kar se tiče pripomp o skladnosti in pa vprašanju preglednosti. No, seveda imamo eh, obsežen mehanizem zagotavljanja skladnosti. V skladu s tem postopkom redno potekajo postopki osveščevanja v banki, pa tudi zunaj banke. Tukaj želimo okrepiti ozaveščenost in deloma smo to že dosegli v naši instituciji, eh, vsaj ko gre za vprašanje javne odgovornosti. Eh, prav tako želimo revidirati naš eh, mehanizem za pritožbe. Eh, v zvezi s tem bo potekala javna predstavitev eh, meseca februarja. No in kot veste, tesno sodelujemo tudi z eh, Evropskim varuhom človekovih pravic. Tudi to je del nadzora nad delom naše banke. Ko gre pa za preglednost pa uh, smo v zvezi s tem začeli uh, javno posvetovanje pred eh, petimi meseci. Naš, želimo, da bi bila naša politika preglednosti bolj uporabniku, prijazna, bolj pregledna uh, in bolj v skladu z evropsko zakonodajo. Uh, Sedaj smo se povezali tudi z javno pobudo za preglednosti pomoči. Smo ena izmed prvih mednarodnih organizacij, ki se je povezala s to pobudo in eh, gre za pobudo, ki želi zagotoviti preglednost finančnih tokov v regije zunaj meja Evropske unije. Eh, no, eh, toliko z moje strani, če imate še kakšno specifično vprašanje, pa ga seveda lahko naslovite na me. Hvala lepa, sedaj pa eh, dajem besedo še poročevalcu. Prosim, da ste kratki, kaj ti z naslednjo točko moramo začeti točno petih. Like, I would also, I would Hvala lepa. Zahvaljujem se vam za vse pohvale. V glavnem mislim, da, se, da obstaja velik konsens med nami. Želimo večjo angažiranost in odgovornost Evropske investicijske banke, želimo okrepiti investicije v Evropski uniji. In v glavnem se strinjamo tudi glede tega, da se naj poročilo osredotoči predvsem na Evropsko investicijsko banko, ne pa na celoten svežen. Potem številni ste podaljali vlogo MSP-ev, eh, tukaj je potrebna večja osredotočenost, popolnoma se strinjam s tem in veselim se vaših predlogov. V zvezi s tem, kar se tiče vprašanja davčnih oaz, tukaj se strinjam, da bi lahko še kaj dodali v zvezi s tem v poročilu. Eh, Evropska javnost se bo s tem prav gotovo strinjala. Potem vprašanje odgovornosti. O tem sem že govoril. Potem vključevanje uh, lokalnih in civilnih akterjev v projekte, tudi to je um, bi lahko dodali v obliku predloga spremembe. Uh, in pa še, kar se tiče projektnih obveznic, o tem je govoril kolega iz EFDD-ja. E, no, vemo, da gre za pilotno fazo, ampak vseeno želimo kritično oceno teh projektov. Vsi vemo, da e, so bili nekateri projekti problematični in zato moramo zahtevati, e, da Evropska investicijska banka revidira vse te projekte. Zakaj sem govoril o projektu Kastor? Zato, ker je bil prvi izmed takšnih projektov. Samo zato potem uh, strinjam se z eh, tem, da ni spremljivo, da samo ena ženska sedi v upravnem odboru Evropske investicijske banke, no kolegica me sicer ne posluša, ampak strinjam se, da bi tukaj morali ukrepati. Eh, in pa še uh, odgovor predstavniku Evropske investicijske banke. Še enkrat se mu zahvaljujem, da je danes z nami. Cenim njegove pripombe in zahvaljujem se Evropske investicijski banki za eh, obisk banke v Luksemburgu. Ta obisk mi je zelo koristil pri pripravi poročila. Eh, no in naj dodam eh, samo še to, da zelo cenimo dejstvo, da je Evropska investicijska banka že upoštevala nekatera naša priporočila iz prejšnjih poročil, eh, ko gre za vprašanje odgovornosti in ko gre za druga področja. Vse to pozdravljamo, ampak seveda pa mora parlament tudi kritično oceniti vaše delo. No, eh, ne morem se spuščati v dodatne eh, podrobnosti, ampak pripričan sem, da bova imela še veliko priložnosti za razpravo. Hvala. Hvala lepa. Sedaj še časovnica 15 decembra ob 12. je rok za vložitev predlogov sprememb, 18. januarja bomo razpravljali o predlogih sprememb, 10. Ehm, marca bomo glasovali na plenarnem zasedanju. Hvala lepa, sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Z nami je kandidatka za mesto predsednice enotnega odbora za reševanje, ki jo lepo pozdravljam. Dear colleagues, please stay. Kolegi in kolegice, prosim vas, da zasedite svoja mesta, tako da bomo lahko pričeli z zaslišanjem kandidatke za položaj predsednice enotnega odbora za reševanje. Pozdravljamo doktorico Elke König, ki je predsednica Bafina. nadzornega organa iz Nemčije. Kot veste, je dr. Königo izbrala komisija za mesto predsednice enotnega odbora za reševanje. Člani delovne skupine, delovne skupine in drugi člani so že imeli neformalno izmenjavo z dr. Königo 26. novembra, potem ko je komisija pripravila skrajšani seznam kandidatov. Hvala, da ste se udeležili te neformalne faze tega postopka, v kateri so lahko člani in članice odbora ocenili vaše eh, sposobnosti. Hvala tudi, da ste se udeležili te javne predstavitve danes. Ta druga faza je zelo pomembna za izpostavitev odgovornosti odbora do tega parlamenta. Na nas je, da se odločimo za potrditev ali pa ne predlagane kandidatke. Odbor se bo ponovno srečal jutri zjutraj na izredni seji, ki bo prav tako javna. Tam bomo govorili o ostalih članih odbora za reševanje. To je zelo, zelo pomembna faza pri vzpostavitvi bančne unije, zelo pomembna faza tudi za naš odbor in pa celotni parlament, ki je odigral izjemno pomembno vlogo pri vzpostavitvi enotnega mehanizma za reševanje in pri oblikovanju procesa, ki upošteva Evropski parlament, predstavnike evropskih državljanov in državljank, pri določanju članov in članic enotnega odbora za reševanje. Dr. Königeva, izvolite, beseda je sedaj vaša, imate sedem minut. Najlepša hvala, gospod predsednik, spoštovani član in članice odbora za ekonomske in monetarne zadeve, gospe in gospodje. Veliko čast in privilegij mi je, da lahko ponovno govorim z vami o enotnem mehanizmu za reševanje in o nalogi, ki jo mora ta mehanizem opraviti. Enotni mehanizem za reševanje SRM je logični drugi stebr bančne unije, tako kot enotni mehanizem za nadzor je tudi enotni mehanizem za reševanje na osnovi direktive o reševanju in sanaciji bank popolnoma nov element, ki spreminja pravila igre ko se sistemsko pomembne banke v prihodnosti znajdejo v težavah, jih bomo lahko lepo počasi zaprli, brez da bi s tem škodovali družbi kot takšni in dokoplačevalcem. Dokoplačevalcem je treba eh, prizanesti s pomočjo orodij, ki jih bomo imeli na voljo k malu. Gre za to, da uporabimo reševanje z zasebnimi lastnimi sredstvi, ne pa z davkoplačevalskim eh, denarjem. In sama bi z veseljem prevzela vodenje organa, ki bo te ukrepe izvajal. Upamo, da bomo rešili več težav. Nočemo še enega primera Lehman Brothers. Nočemo, da se eh, banke tudi v prihodnosti rešuje z davkoplačevalskim denarjem, tako kot v primeru Lehman Brothers. Ponovno tako izpostavljamo tisto temeljno načelo tržnega gospodarstva. Banke, tako kot drugi podjemi, druga podjetja, nosijo na lasnih plečih določeno mero odgovornosti. In to je za nas eh, največji izziv. To velja za enotni mehanizem za reševanje in za direktivo o eh, sanaciji in reševanju bank. Ne gre za to, da bi organizirali nek drag pogreb za to vrsto sistemsko pomembno institucijo. Ne gre za to, da zagotovimo rešljivost določenega akterja na trgu. Rešljivost, ki je kredibilna in ki zagotavlja disciplino. Bankam in lasnikom sredstev v bankah, moramo jasno pokazati, da se ne morejo vedno znova opirati na državo in tako plačevalska sredstva. Seveda bomo odpravili ovire za reševanje v zgodnjih fazah delovanja. Nacionalni organi za reševanje, enotni mehanizem za nadzor in pa enotni mehanizem za reševanje, komisija in parlament morajo vsi sodelovati. Ko načrtujemo, moramo biti uravnoteženi, upoštevati moramo velikost in kompleksnost institucije. Če se institucija znajde v težavah, če je na robu prepada, bo enotni eh, odbor za reševanje zagotovil enake pogoje za vse in to velja tudi, če moramo uporabiti eh, sredstva iz sklada za reševanje. Seveda pa ne smemo dopustiti, da do tega sploh pride. Ravno zato je pomembno, da banke zagotovijo ustrezen nabor sredstev, ki se jih lahko uporabi v primeru reševanja, tako da izgubo nase uh, prenesejo lasniki sredstev in lasniškega kapitala in da ne pride do katastrofa. Gre torej za prestrukturiranje. Ravzo, ravno zato imamo minimalne zahteve za lasna sredstva in upravičene obveznosti, tako imenovan MRL. E S predlogom za skupno zmožnost absorpcije izgub TLAC, odbor za finančno stabilnost pomaga našemu delu. Narediti je treba še en korak dlje. Potrebujemo pravila, s katerimi bomo lahko zagotovili likvidnost tekom reševanja, tako da se ne bo treba obrniti na državo v ta namen organi za reševanje posod po svetu že delajo na tem. To velja tudi za odbor za finančno stabilnost. Velike sistemsko pomembne banke ponavadi delujejo na globalni ravni, tako da moramo na globalni ravni odgovoriti na tista najpomembnejša vprašanja. Odbor mora torej delovati kot močan evropski pogajalski partner, sodelovati mora pri opredeljevanju evropskega in globalnega režima za reševanje in eh, prakse za reševanje. Sama sem pripravljena z ostalimi člani odbora za reševanje sodelovati pri tem delu. Sodelovati moramo z vsemi zadevnimi deležniki, z domačimi in eh, gostujočimi organi. Pomembno je zaupanje. Sama verjamem, da je edina prava valuta pri reševanju zaupanje med institucijami. Na tem mestu bom končala in eh, seveda sem pripravljena sprejeti vaše vprašanje. Še nekaj bi povedala. Vi ste kot eh, poslanci Evropskega parlamenta neposredno izvoljeni in tako predstavniki evropskih državljanov. Spremljali boste delo enotnega mehanizma in eh, enotnega odbora. Vaše delo je izjemno pomembno in s tem najlepša hvala za pozornost. Najlepša hvala, dr. Königova. Hvala tudi, da ste izpostavili nadzorno funkcijo Evropskega parlamenta. Sedaj pa gospod Burkhard Balc. Na, Najlepša hvala, gospod predsednik, gospa König. Zelo lepo, da ste ponovno pri nas v dvoru danes imam dve vprašanje. Prvič, bi vam rad posredoval sledeče iz svojega volilnega okrožja, pa tudi na številnih prireditvah v Nemčiji sem to slišal, vedno znava mi zastavljajo vprašanje, kako daleč smo z eh, bančnim načrtom. Ali bomo na koncu mi davkoplačevalci spet plačevali za zaključek bančnih poslov? In moje drugo vprašanje. Če boste potrjeni, boste odgovorni za organ znotraj Evropske komisije. Zanima me, kako boste zagotovili svojo neodvisnost kako se boste oddaljili od političnega pritiska Evropske komisije. Najlepša hvala. Hvala lepa za vprašanje. Nisem povsem prepričana, ampak odgovorila vam bom v Nemči, nemščini. Najprej vprašanje, ali bodo davkoplačevalci še enkrat eh, plačali eh, za reševanje bank, Mislim, da je potrebno povedati, da smo danes veliko bolje pripravljali na to vrstne dogodke. Eh, banke eh, so eh, bolje dokapitalizirane, kot so bile v preteklosti. Imamo načrte za drugi del bančne unije, vendar pa bi z velikim oklevanjem rekla ne, davkoplačevalci nikoli več ne bodo plačali za reševanje bank. Poskušali smo vzpostaviti pogoje, da se to ne bi ponovilo. Storili smo veliko eh, na tem področju in vzpostavili eh, veliko sistemov zaščite, ki bodo uporabljeni, preden se bomo obrnili na davkoplačevalce. Ne bi pa več, eh, ne bi pa rekla nikoli več, kajti povsem prepričani ne moremo biti. Neodvisnost, to pa je vaše drugo vprašanje, neodvisnost eh, znotraj Evropske komisije. Na to vprašanje bom lahko zares ogotovila, eh, odgovorila šele, ko bom uh, že uh, imenovana na ta položaj in če bom imenovana na ta položaj. Ampak neodvisen si lahko, če zastopaš svoje stališče, če veš, kakšno je tvoje stališče, če slediš svojemu stališču in če znaš najti dobre argumente. Uh, Včasih je potrebno reči tudi ne, tako pač je. Zelo dobro poznate nemško situacijo, poznate finančno ministrstvo eh, in eh, najbrž eh, bi mi pritrdili, da je težko delovati bolj neodvisno kot pa na nemškem zvezdnem finančnem ministrstvu. Ampak presenečen nikoli ne moremo izključiti. Najlepša hvala v imenu skupine socialistov in demokratov Jakob von Feinsecker. Um, Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospa König, zanima me naslednje, navezal bi se na besede Burkarda Balca. Zanima me, če so na voljo sredstva v višini 55 milijard, če bo to dovolj za čase krize če si pogledamo literaturo, lahko vidimo, da bomo deloma to pokrili eh, sredstvi, eh, zasebnimi sredstvi. Dejstvo pa je, da govorimo o precejšnjem odstotku BDP-ja, 20 do 40 eh, krat več, kot pa eh, bo sredstev v skladu, ki ga bomo zgradili v osmih letih. Zanima me, kako bomo v praksi rešili vprašanje teh številk, če bo seveda prišlo do resne sistemske bančne krize. Glede na to, da ste kandidatka za ta položaj. Prvo kot prvo je treba povdariti, da moramo biti zelo proaktivni pri načrtovanju reševanja V prvi fazi ne smemo takoj uporabiti sredstev sklada. Kako? No, banke morajo biti varnejše. Zato sem se malce uh, muzala. Če bo enotni mehanizem za reševanje upravil dobro delo, potem bo odbor za reševanje institucija, ki, bo, ki ne bo veliko delala. Gre za to, da moramo poskrbeti za rešljivost že v začetnih fazah. Seveda imamo različne scenarije, lahko govorimo o tem, koliko kapitala potrebujejo banke. Nekateri akademiki pravijo 30 eh, odstotkov. Pošteno povedano, v poznem 19. Eh, stoletju je bila takšna kriza, banke so imeli približno 30 odstotkov kapitala, pa to ni bilo dovolj. V naslednjih osmih letih bomo vzpostavili sklad, razmisliti pa moramo o zmožnostih eh, izposoje sredstev. Ampak po mojem mnenju moramo sklad pustiti pri miru, ker je pomembnejše načrtovanje reševanja. S tem bomo rešili del uh, težav. Če pa bo kriza tako velika, da bo šlo za globalno katastrofo, pa verjetno uh, prave rešitve tako ali tako ni. Uh, e- Najlepša. Hvala, gospod Bernd Luke v imenu EKR. Uh, König, Ja, gospa Kvenih, prisrčno dobrodošli v Evropskem parlamentu in v odboru Ekon. Pozdravljam vašo zavezo, da želite zmanjšati breme za davkoplačevalce ali pa ga celo eh, zmanjšati eh, na eh, minimum, čeprav sem nekoliko skeptičen glede tega, moram reči če želimo razbremeniti davkoplačevalce z tako imenovanim postopkom, postopkom bail-in, potem se moramo zavedati tudi, da se del tega bremena vrne na pleča naših, eh, na eh, pleča naših davkoplačevalcev. Govorim o pokojninskem sistemu, o pokojninskem varčevanju. Eh, in eh, o tem, kaj se zgodi, ko banke zaidejo v težave in potem teh sredstev naenkrat več ni. Dejali ste, da želite proaktivne rešitve. Potem predvidevam tudi, da ste se nameravali da se nameravate ukvarjati z temeljnimi mehanizmi postopka bail-in, kako ravnati, ko banke zaidejo v krizo. Uh, ali boste Evropski parlament in pa nas kot odbor obvestili o tem, kako eh, bodo tudi finančno eh, dvomljivi eh, finančni posredniki prispevali v takšni situaciji da ne bodo celotnega bremena nosile le zavarovalnice in pa davkoplačevalci. Ali nas boste seznanili z verjetnim odstotkom uh, zagotavljanja reševanja bank v okviru sistema BEL. Najprej naj vam dam prav, ko govorimo o sistemu Belin, je potrebno razpravljati o treh vidikih. O tem, o vsoti, ki naj bo na razpolago, o kakovosti celotnega sistema, kako vse to urediti v okviru nekega postopka in pa vprašanje, kdo bo nosilec teh mehanizmov. To je vprašanje, ki ga je potrebno razrešiti. Za vsakim garantom na koncu stoji davkoplačevalec. Določiti moramo torej višino dolga v okviru sistema bail-in, poleg tega pa moramo določiti tudi, kdo bo nosil kolikšno breme. Poleg tega je potrebno natančno določiti pristojnosti posameznih inštitucij. Tako bomo lahko našli smiselno rešitev in preprečili verižno reakcijo, ki bi na koncu vodila spet do davkoplačevalca. Seveda, bom parlament o tem obveščala, vendar pa eh, se bomo seveda pogovarjali o samem konceptu, ne pa o posameznih eh, bančnih inštitucijah. Fabio De Masi, Gue. Fabio De Masi, skupina Gue, naslednji. <clears throat> Ja, dober dan, gospa Klenih. Zelo me veseli, da ste vsaj uh, na pol eh, ugovarjali eh, zvezdni kanclerki eh, in na ta način ste me tudi prepričali, dejali ste, da davkoplačevalci več ne bodo popolnoma jamčili za dolgove. V Evropi je potrebno izvesti strukturne reforme tudi v bančnem sektorju gospod Hill je napovedal eh, nove načrte, ali menite, da je to korak v eh, pravi smer, ali menite, da bo to omajalo verodostojnost sistema Bejlin, eh, to verodostojnost, če kako potrebujemo. In še vprašanje glede zadnjih dogodkov, kar zadeva uh, bančni davek, tukaj bi eh, lahko odgovorili na pričakovanja Francije. Kako vi gledate na to? Kar zadeva strukturne reforme. si bom vedno prizadevala za to, da bodo ta pravila uvrščena v okvir stabilnosti bank. Pri tem pa se je potrebno zavedati, da najpomembnejša pravila že imamo v okviru enotnega mehanizma. Gre za skupna pravila za vse bančne inštitute ki so del tega mehanizma. Vprašanje, ki se mi zdi bolj politično, bolj politično obarvano, pa je ali naj bi bonč, bančne posle ločili od drugih eh, področji. To je filozofsko vprašanje, da ali ne. Eh, potrebujemo pravila za bančne strukture, eh, pri tem pa menim, da smo najpomembnejša pravila že sprejeli. Strukturne spremembe smo nujno potrebovali, kaj ti? trenutno je bila situacija takšna, da so eh, bančni inštituti opravljali oziroma sprejemali določene odločitve zaradi tega, ker niso želeli, da bi jim mi predpisovali način dela. Razprava bo seveda potekala tukaj v eh, Bruslu, ampak eh, vsekakor moramo zagotoviti ustrezna sredstva, eh, tudi v primeru, če banke ponovno zaidejo v krize, ampak kot sem dejala, o tem kaj več trenutno ne morem povedati. Najlepša hvala. Gospod Urtasun v imenu skupine zelenih. Najlepša hvala, da ste se nam danes pridružili. Na kratko. Nekatere banke v evromočju so še vedno prevelike, da bi padle, kot eh, kaže zadnje poročilo. In zanima me naslednje, to je moje konkretno vprašanje. Ali boste kot predsednica odbora uporabili pristojnice, eh, pristojnosti za to, da bodo vse eh, banke lahko postale predmet takšnega reševanja? reševanja. Zagotavljam vam, da bo to izjemno pomembna naloga, ki jo bomo imeli. Enotni odbor za reševanje mora pripraviti ustrezne načrte za reševanje. Upamo seveda, da jih ne bo treba uporabiti, ampak ti načrti so namenjeni tudi reševanju velikih bank, tistih, ki naj bi bile prevelike z, eh, za to, da propadejo govoriti moramo seveda tudi o čezmejnih vprašanjih, tudi onkraj Evrope. Hvala. V imenu skupine e FDD Marko Vali. Ja, najlepša hvala, gospod predsednik. Kratko in hitro vprašanje. V proračunu za leto 2013 Deutsche Bank lahko tako uh, eh, vidimo, da je kar za 3 eh, milijarde uh, izvedbenih finančnih instrumentov. Samo malo težave imamo s tolmačenjem. Ja. Può riformulare la domanda. Microfono zagovornika, prosim. Ok, funziona adesso. Dobro, sedaj vse deluje. Torej, v finančnem izkazu ene največjih bank, evropskih bank, eh, Deutsche Bank eh, je kar za 20 kratno vrednost bruto eh, družbenega proizvoda Nemčije izvedbenih finančnih instrumentov. Če bi uporabil eh, primer kakšne druge države, bi lahko eh, bil ta faktor, s katerim sem pomnožil ta znesek, še veliko višji. Kaj nameravate storiti na področju izvedbenih finančnih instrumentov? Prezevam, da tukaj ne bomo govorili o posameznih bankah, ampak že gospodu Balco sem povedala, da je treba zagotoviti da v primeru težav velike institucije nikoli ne bomo v takšni situaciji, kot smo bili sedaj. Mislim, da smo sedaj korak za korakom izboljšali varnost vseh institucij. Delamo pa še na nekaterih temah v zvezi eh, z rešljivostjo. Toliko. Hvala kolegi in kolegice bi rad spomnil, da imate čas za dodatno dopolnilno vprašanje, če je v vašem petminutnem obdobju še nekaj časa. Sedaj pa gospod Mono. Gospa kandidatka. Položaj predsednice je izjemno močan. Nadzorovali boste bančne krize v Evropi in odločali o uporabi enotnega mehanizma za reševanje. Dotaknil bi se liberalnega načela Belina. Gre za reševanje z lastnimi zasebnimi sredstvi, tako da ne bomo uporabljali davkoplačevalskega denarja, kot da uh, lastniki sredstev v bankah ne bi bili davkoplačevalci. pri tem lahko pride do začasne nacionalizacije eh, banke. Trenutno so zaščiteni vsi tisti, ki imajo do 100 tisoč evrov eh, sredstev v banki. Pak tudi to se lahko spremeni. S 55 milijardami sklad ne bo dovolj visok, da bi rešil prihodnje bančne krize. Moje prvo vprašanje je tehnične narave kdo bo upravljal z krizo nesistemskih bank. Bo to vaša institucija ali nacionalni organi? Drugo vprašanje se nanaša na vaš položaj. Boste reševali zasebne banke? Boste reševali krizo, zagotavljali dostop do sredstev? Boste eh, zaščitili lastnike uh, sredstev v bankah, tako kot se je to zgodilo v primeru Cipra. Hvala. Najprej vprašanje v zvezi z manjšimi bankami. Pri teh bi pristojnost prevzeli nacionalni organi pod nadzorom evropskih institucij in pa enotnega mehanizma za reševanje. Imamo dvojno nalogo. Prvič, zagotoviti moramo enake pogoje, enaka merila za vse v Evropi, za nesistemske banke pa bi torej poskrbeli organi za reševanje nacionalni ravni. kar se tiče reševanja bank, moramo zagotoviti, da tisti, ki deluje na trgu, nosi tudi tveganje. Ne smemo dovoliti okolja, v katerem je dobiček zaseben, za izgube pa plačajo davkoplačevalci. Tako da moramo zavarovati tako lasnike sredstev, kot tudi celotni sistem biti moramo proaktivni, bolje je, da se izognemo krizam, kot pa da imamo odlična orodja, s katerimi lahko uh, krize rešujemo, ko se te pojavijo. Hvala, naslednja je Danuta Hübner. Doktor. Hvala, gospod predsednik. Gospa König, mislim, da smo vsi tukaj prepričani, da je enotni mehanizem za reševanje zelo pomemben organ in da lahko s takšnimi krizami bolje upravimo na evropski ravni. Veliko pa je področji, ki so pomembna za učinkovitost enotnega mehanizma. Imamo elemente, ki niso usklajeni, kjer vlada nacionalna specifika. Kot veste, imamo različne nadzorne prakse v Evropi. Kot veste, obstajajo različna računovodska merila, imamo tudi različne kombinacije eh, nadzornih mehanizmov in pravil. In ta področja niso usklajena. Vse to bo povečalo breme za enotni odbor za reševanje tudi pristojni nacionalni organi so različni, nekateri so v bankah, drugi so neodvisni in tako dalje. Zanima me, kako vi gledate na to, kako vi gledate na to eh, nacionalno specifiko in v kakšni meri eh, lahko ta škodi učinkovitosti vašega dela vam eh, povzroči preglavice. Zanima me, kako bi odgovorili naslednje vprašanje. Če bi morali izbrati med uh, usklajevanjem, kaj bi izbrali, naprimer usklajevanje uh, nesolventnosti ali pa uh, jamstvene scheme, katero področje bi izbrali, katero področje vidite kot najpomembnejše z vidika zakonodaje, katero področje je pomembno za učinkovitost vašega dela. Vo Hvala. Najprej bi rada dejala, da imate prav. Soočamo se z različnimi nacionalnimi, nacionalnimi praksami, tako z vidika nadzora, kot tudi z vidika reševanja. Slednje so še bolj različne, kateri šele začenjamo z delom na tem področju. Kar pa se tiče reševanja, je vprašanje. Eh, zakonodaje na področju nesolventnosti, ocenevanja, eh, vprašanje zakonodaje, ki velja za podjetja. Vse to je treba upoštevati. Sem pa optimistična po drugi strani. Enotni nadzorni mehanizem je tekom leta dni prinesel marsikaj. Sodelovali smo, nismo se vedno strenjali, ampak vedno smo si prizadevali za skupne cilje. Dosegli smo veliko eh, skladnosti. Pot je še dolga, ampak podobne rezultate pričakujem tudi pri enotnem mehanizmu za reševanje. Vzpostaviti je treba ustrezno omrežje nacionalnih eh, organov za reševanje. To omrežje skleniti z evropsko razsežnostjo in delati skupaj. Pravo podjetij in eh, zakonodaje na področju nesolventnosti, to je pomembno. Mislim, da ne bi izbrala jamstvene scheme, mislim, da lahko imamo skupen osnovni sistem z nacionalnimi specifikami. Odprtih vprašanj je še veliko. mislim, da smo naredili veliko korako naprej, kar se tiče eh, našega dela v zvezi z direktivo o reševanju in sanaciji bank. S tem smo razrežili številne teme, sistemsko pomembne banke, pa so vse tiste banke, ki imajo pomembne eh, veje in podružnice v Aziji, v ZDA, v Evropi in tako dalje. Daleč lahko pridemo, in eh, mislim, da lahko več naredimo na področju eh, pogodbenega prava, kot pa ustavnega, eh, bolj osnovne zakonodaje. Gospod Alfred Sant. Postavljam vprašanje gospoda Bajeja, ki ga danes ni z nami. Gospa König, ste kandidatka za mesto predsednice enotnega odbora za reševanje. Ta odbor bi se naj ukvarjal z reševanjem bank v evroobmočju. Na voljo bo sklad v višini 55 milijard in to do leta 2024. To je en od stebrov bančne unije, ki smo začeli graditi začenši s krizo v Evropi banke pa še vedno vlagajo v toksične produkte. Stresni testi Evropske centralne banke so pokazali, kako ranljive so nekatere banke. Dve od šestih bank niso uspele pri teh testih. Kakšne, eh, kakšni so vaši pogledi na to in kakšni so vaši cili? To je vprašanje gospoda Bajeja. Uh, No, sama na evropske stresne teste gledam malce drugače. Izhajam namreč iz finančne krize in menim, da smo naredili že veliko napredka. Se pa strinjam, da so nekatere banke opravile te teste z nezadostno oceno in da moramo te bankam pomagati. Mislim, da imamo zgolj en odgovor na vaše vprašanje. Dob, treba je zagotoviti dobro sodelovanje med eh, enotnim mehanizmom za reševanje in za nadzor. In pa seveda odborom. Dober nadzor je povezan z dobrim reševanjem. Gre za kapital, gre za upravljanje eh, z lastniškimi sredstvi, gre za reševanje ranljivosti bank, potreben je dober načrt. Njihovo delo in pa delo enotnega odbora za reševanje bo privedlo do situacije, ko bodo lahko banke odpravile težave v svojih bilancah, tako da se ne bodo znašle v večjih težavah. Gre torej za dobro sodelovanje med eh, nadzornikom, med eh, enotnim eh, odborom za reševanje. Skupaj lahko pridemo do rešitev. Najlepša hvala, gospod Hökmark. Najlepša hvala. Zanima me, kako vidite trenutne razmere v evropskih bankah? Kakšne spodbude obstajajo? A menite, da banke danes tvegajo preveč, več kot bi morale? Ali banke predvidevajo, da jih bo v primeru težav rešila država? A menite, da imajo premalo kapitala? Stresni testi so namreč pokazali na nekatere težave v nekaterih bankah. A menite, da se je to zgodilo zaradi prepričanosti bank, da jih bo država v vsakem primeru rešila? Sam sem upal, da se bo vsaj uh, to spremenilo. Mislim, da lahko odgovorim na kratko. Strinjam se z vami. Mislim, da je uh, direktiva o sanaciji in reševanju bank uh, to paradigmo spremenila. Če si pogledamo bonitetne ocene bank, lahko vidimo, da bonitetne agencije spreminjajo svojo prakso in da tudi banke sedaj prevzemajo več odgovornosti nase, tako kot druga podjetja. v moji državi smo bili v zadnjih letih priča zmanjševanju tveganja v primerjavi eh, z vedno večjim kapitalom. To še ne pomeni, da so vse banke danes eh, popolne, ampak mislim, da so upoštevale eh, sporočilo, ki smo ga poslali z direktivo o reševanju in sanaciji bank. Bo pa še potrebno nekaj več časa. Mislim. Najlepša hvala še enkrat, gospod Sant. Gospa Koenig, a ste zadovoljni z arhitekturo bank v Uniji? Ali ste zadovoljni s pristojnostmi enotnega odbora za reševanje? A se vam ne zdi, da je to rezultat preštevilnih političnih kompromisov? naprimer v Nemčiji so vaše možnosti za posredovanje precej manjše v primerjavi s Francijo, naprimer. A ne bo to vplivalo na primerljivost delovanja v, banka, v različnih bankah in različnih državah članicah? Ali ste prepričani, da bodo vaše odločitve popolnoma neodvisne? A se vam ne zdi, da boste imeli več pristojnosti v primeru bank, na Malti, na Cipru in da boste previdnejši v primeru Nemčije in Francije. A menite, da je potrebna koordinacija in sodelovanje med eh, mednarodnim denarnim skladom in enotnim nadzornim mehanizmom? Kako gledate na to? Uh, No, glede naših možnosti za posredovanje, vsi smo videli grafe v tisku, češ, da je mehanizem zelo zapleten. Sama sem pragmatična oseba in uh, imam pač na voljo določene instrumente. Politični voditelji se lahko odločijo za revizijo. Pošteno rečeno pa je zato še bolj pomembno, da smo proaktivni, da pripravimo oceno eh, rešljivosti in da ne čakamo na povoden. Kako prepričana sem v to, da politični pritisk ne bo privedel do drugačne obravnave eh, bodi si manjših bank, bodi si manjših držav. No, mislim, da smo vsi zavezani k evropskim vrednotam in k enakim pogojem za vse. Za me to pomeni sorazmernost pri načrtovanju reševanja. Ne bomo uporabili enakih načrtov za uh, majhne, nezapletene banke in za velike večnacionalne banke. Vseeno pa je sistem enak za vse, tudi v primeru propada določene banke veliko je odvisno od eh, posamezne osebe, mene ne morete prepričati v nekaj, v kar ne verjamem. In še zadnje vprašanje, če sem vas prav razumela, mislim, da bo za enotni nadzorni mehanizem in eh, enotni odbor za reševanje zelo pomembno, da bosta evropski glas v tej razpravi. Odpraviti moramo obstoječe ovire za reševanje, še posebej tiste čezmejne narave. Glede tega, da ima v primeru težav veliko ljudi dobre zamisli, no sama bom tem zamislim prisluhnila, mi bomo poiskali najboljše rešitve, jih predlagali, na to bomo videli, kaj se bo zgodilo. Težko pa je seveda eh, napovedovati, kaj se bo zgodilo v določeni situaciji, ki je ni. Hvala. Hayes. Najlepša hvala, gospod Brian Hayes. Hvala lepa, gospod predsednik. Spoštovana kandidatka, dobrodošli v odboru. Imam tri kratka vprašanja. Ali bi lahko orisali sodelovanje med eh, evropskim mehanizmom, eh, enotnim mehanizmom in evropskim mehanizmom reševanja in kako menite, da bi lahko ta sistem deloval, sedaj imamo stresne teste in oceno tveganja. Mogoče je moj vtis eh, napačen in mogoče se bo tudi države, ki niso članice eh, evroobmočja, eh, pridružile enotnemu mehanizmu. Torej, zanima me, kakšno je sodelovanje. Kar pa se zadeva sistem reševanja, če potrebuje ta sklad sredstva? Odkot bo sredstva dobil? Iz nacionalnega proračuna ali iz nacionalnih proračunov ali iz eh, evropskega proračuna? Ali bo to potekalo ad hoc eh, ali glede na določene postopke? Poleg tega pa najbrž veste, da nekateri menijo, da potrebujemo prehodno obdobje, in sicer zato, da bi lahko natančno določili prispevke in zaključili določeno obdobje. Kakšno je vaše mnenje glede tega? No, kar zadeva sodelovanje, mislim, da potrebujemo zelo tesno sodelovanje. Enotni nadzorni mehanizem je mehanizem, ki nadzoruje in je tudi prva inštitucija, ki lahko določi, da bo neka banka propadla eh, ali pa da je blizu eh, stečaja. In eh, zato mislim, da morata oba mehanizma zelo tesno sodelovati, kajti v tem primeru je potem potrebno reševanje banke zato pričakujem zelo tesno sodelovanje tudi kar zadeva samo oživitev in pa rešitev trenutne situacije, torej vse skupaj mora iti z roko v uh, roki. In pričakujem dobro sodelovanje med obema mehanizmama, kar zadeva sklad eh, za enotno reševanje. Mislim, da potrebujemo še korak pred korakom, ki ste ga umenili. In sicer mora ta sklad imeti sposobnost, eh, da eh, si izposoja sredstva na ta način, bi imel dostop do sredstev iz nacionalne pa tudi evropske ravni, hkrati pa bi imel tudi možnost do zasebnega trga zelo dobro vem, kaj je zapisano v uredbi enotnega mehanizma. Ampak zadnje vprašanje, ki ste mi ga zastavili, sem pozabila. Lahko prosim ponovite. Ja, ja, dobro. Se že spomnim. 2015 naj bi bil rok, ko bi eh, naj eh, pričel mehanizem delovati. Eh, imamo torej še eno leto, ki ga moramo dobro uporabiti in sodelovati moramo tudi z nacionalnimi organi. Številni smo šele pričeli z svojim delom, zato bi bilo dobro, če bi prve korake naredili skupaj, sami skupaj moramo določiti, katere bodo naloge tega odbora. Imamo že priročnik za skupni nadzorni mehanizem in e, zato moramo skupaj razviti tudi e, priročnik e, za. E, skupni sklad za reševanje, tako da bomo vsi natančno vedeli, kaj lahko pričakujemo. Tako bomo vsi lahko nadaljevali s svojim delom. No določene banke se bodo najbrž znašle v eh, težkem položaju, položaju zaradi situacije, v kateri so bile. Govorila sem o prehodu z nacionalne na evropsko raven, kar pa zadeva sam prehod pri plačilih, si bi morala ogledati podrobnosti, nisem proti temu. Eh, razumem, da je to ključnega pomena z vidika likvidnosti, eh, z vidika zagotavljanja zadostnega kapitala. Če res potrebuješ eh, sredstva, lahko potem nekdo reče, ne, to je preveč, toliko od nas ne morete zahtevati. Torej, mislim, da ne smemo biti preveč optimistični. Najlepša hvala, Nina Džil. Hvala lepa. Doktor König, veliko je bilo reform eh, na področju finančnega sektorja, ampak še vedno imamo težave z velikimi bankami, ki ne smejo propasti ali pa imajo prevelike probleme, ki jih ne moremo rešiti. In te banke še zmeraj prejemajo eh, posredne eh, subvencije strani davkoplačevalcev kako eh, se nameravate torej soočiti z tem problemom bank, ki so prevelike, da bi propadle, kako nameravate izvesti strukturne reforme, tudi kar zadeva eh, ločevanje bank. V primeru hude in sistematične krize bi bilo težko kako reševati eh, problem eh, velikih eh, bančnih skupin. Namreč na evropski ravni nimamo nobenega ustreznega mehanizma za reševanje velikih pomembnih bank, ki delujejo v različnih nadzornih okoljih. Kako boste rešili eh, probleme iz preteklosti. Mislim, da se moramo vsi strinjati, da so največji problem eh, velike banke. Kajti, če moraš rešiti veliko banko, potem eh, to povzroči določene težave, določeno razburjenje, ampak hkrati tudi nimamo nobene druge rešitve, kot da imajo tudi te banke jasen načrt in da naslovimo eh, tudi strukturna vprašanja besedica eh, prevelika banka, da bi lahko propadla, eh, je nekoliko preveč poenostavljen eh, izraz. Gre za preveč zapletene banke, da bi lahko propadle. To bi bil, po mojem mnenju, bolj ustrezen izraz. In oba mehanizma, tako za nadzor, kako tudi za reševanje, nam dajeta ustrezno urodje za Eh, spopadanje eh, z težavami. To, tukaj gre za banke, ki delujejo na globalni ravni, vendar pa nimamo mednarodnega regulatorja, kar pomeni, da bi eh, se v primeru tovrstnih bank spet vrnili na stari sistem nacionalno reševanje. Trenutno imamo skupine za krizni management. In te skupine morajo sodelovati in eh, se morajo dogovoriti o načrtu za reševanje, hkrati pa se morajo dogovoriti tudi o financiranju za eh, posamezne podružnice znotraj celotne verige. Kaj ti, če bi res prišlo do krize, potem eh, je za me najpomembnejša valuta zaupanje. Tako da bomo lahko problem rešili za celotno verigo, ne pa da bo prišlo do bojev in eh, do izogibanja eh, načrtu za reševanje. Najlepša hvala. Torej, nam pripravljeni ste sodelovati v teh skupinah za krizni management. Ja, odbore za reševanje je potrebno vzpostaviti, ampak skupine za krizni menedžment bodo pristojne v primeru eh, velikih bank, kajti takrat eh, bodo vključene tudi druge eh, neevropske skupine. ZDA in. Uh, so napovedali neke vrste vojno strategijo. Jaz sem bolj za mir kot za vojno, ampak eh, včasih eh, je odziv nujno potreben, vendar pa moramo najprej vedeti, kako se bodo odzvali drugi. Zaradi tega je potrebno zaupanje med organizmi za reševanje v različnih državah. Hvala lepa, gospod Werner Langen. Hvala lepa, gospa König. Zagotovo imate zelo veliko sposobnosti, o to ne dvomim. In veliko uh, vprašanj ostaja še odprtih in za vas imam vprašanje. Pretekli vikend je predstavnik pazila, eh, kritiziral eh, določene evropske mehanizme, recimo eh, kar zadeva evropske izvedbene instrumente oziroma pravila na tem področju ali pa kar zadeva javni dolg. In zato imam sedaj vprašanje, kako ocenjujete zakonodajo na tem področju nasplošno. To je namreč eh, temelj eh, vsega skupaj, ali gre za res za veliko odstopanje od ameriške zakonodaje, ali eh, menite, da je to, kar je sprejel zakonodajalec, dobro kljub ugovorom ženevskega odbora. Jaz sama nisem članica tega odbora. Izvršni direktor za nadzor bank je član tega odbora, seveda pa poznam oceno eh, Ženevskega odbora in tisti, ki je predmet kritik, vedno reče, tukaj gre za malenkosti, vse skupaj je nepravično. Jaz se bi zaustavila pri javnem dolgu. vse države trenutno eh, tveganje ocenjuje kot nično, ampak eh, to se mi ne zdi korektno, vendar pa se ne želim sedaj poglabljati v strokovno analizo. Težko bi rekli, da ni dolgov, ki bi predstavljali tveganje. Vsekakor pa moramo nadaljevati razpravo o tem, kako ravnati v primeru državnega dolga. Seveda obstajajo določena odstopanja, kar zadeva primerjavo z eh, ameriško zakonodajo, ampak vaše vprašanje je bilo, kako gledam na zakonodajo kot celoto. Iz obdobja deregulacije prihajamo v obdobje regulacije. Torej, mislim, da smo sedaj prišli do točke, ko že imamo temeljne kamenčke v uh, mozaiku uh, nadzora nad bankami, vendar pa nas seveda čaka še veliko dela. Potrebno bo še veliko storiti, ampak po mojem mnenju moramo sedaj počasi preiti na izvajanje in pa eh, na nadzor. Torej eh, se mi zdi, da je bila pripomba Ženevskega odbora upravičena. Najlepša hvala. Še dva kolega sta prosila za besedo v prosti razpravi in časa imamo dovolj. Sedaj zaključujem seznam. Bart in potem Fabio. König, frühere... Gospa König, rad bi se vrnil k svojemu prejšnjemu vprašanju. Vem, da je vsak delničar eh, tudi davkoplačevalec. Ampak zanima me, ali bodo v vseh schemah tudi zavarovalni elementi, recimo pri pokojninskem zavarovanju številni menijo, da to predstavlja določeno zagotovilo za oskrbo v starosti. Vendar pa v primeru delničarjev eh, in pri določenih skladih to ni zagotovljeno. Torej, tukaj gre za uporabo sistema bail-in. Tukaj ne govorim o posameznih primerjih, o posameznih bankah. Zanima me, kaj pričakujete na splošno uh, in uh, kaj menite o uporabi sistema bail-in uh, v uh, primeru uh, pokojninskega zavarovanja. Dan, No, mogoče se prej nisva ravno dobro razumela. Res je, da si je potrebno zastaviti vprašanje, kdo bi moral jamčiti za najbolj tvegane investicije, kdo bo tisti, ki bo zagotovil sredstva, ki bodo v trenutku nujno potrebna. in uh, jamčile naj bi druge banke. Tako da eh, moramo zagotoviti tudi, da ne bo prišlo do verižne reakcije, torej če ena banka zaide v težave, bo eh, v težave zašla tudi naslednja, ki za njo sodeluje in naslednja in tako naprej. Mislim, da bomo morali o tem razmisliti. In eh, seveda gre tukaj za odločitve, ki imajo tudi zakonodajno dimenzijo, zato bomo o tem razpravljali seveda tudi eh, v sodelovanju z parlamentom. Ne mislim, da bi izključili določene vlagatelje iz sistema Bejlin, ampak bi mogoče morali določiti omejitve eh, za ulaganja v tvegane instrumente. Hvala lepa, Fabio Demazi. Vprašanje bom zastavil v angliščini, tako da bo razprava nekoliko bolj razgibana, drugače boste še mislili, da je to nebški odbor. Glasov iz dvorane, tolmači žal ne slišimo. V nebančnem sektorju uh, je razpon še zmeraj uh, precej velik in to tudi uh, ni predmet vašega neposrednega nadzora. Nekaj besed ste o tem povedali, ampak sedaj bi se rad osredotočil uh, na počasno ukinjanje tako imenovanih sivih skladov? Ali bi morali slediti priporočilom, eh, da bi za to vrstne sklade morala veljati enaka zakonodaja kot za banke? Govorimo o bančnih licencah, kajti ti skladi se predva, pretvarjajo, da so nekaj, kar pravzaprav niso. No. Seveda eh, se eh, vedno strinjam z eh, stališčem FSB-ja in mislim, da stališče ni bilo, da naj bi ti skladi imeli bančne licence, ampak da bi morali uporabljati enake mehanizme kot banke. Osebno težko vidim logiko teh skladov. Ali gre tukaj, kajti del sklada temelji na spremenljivi vrednosti. Pri tem pa je seveda potrebno upoštevati tudi načela uh, finančnega uh, trga. tukaj gre za trgovanje na nadzorovani in pregledni platformi, pri tem pa ne gre za uh, reševanje sistema, sistemskega problema, kajti ni ravno veliko tovrstnih organizmov in če eden izmed letih propade, si bomo morali zastaviti vprašanje, kaj storiti. to ne spada v okvir uh, sklada za reševanje, ampak ta tema mi je zelo blizu. Gospod Langen je prosil še za dopolnilno vprašanje. Čisto na eh, kratko smo šele pri izvajanju uh, zakonodaje o izvedbenih finančnih instrumentih. Imamo določene izjeme za izvedbene instrumente, ki so namenjeni uh, Eh, konkretnim poslom. Eh, na zadnje, ko smo imeli razpravo z komisijo, smo se dogovorili, da bomo imeli triletno izjemo za pokojninske sklade. Ampak Evropska komisija je predlagala, da bi pokojninske sklade povsem izuzeli iz eh, te direktive. Ali lahko poveste vaše mnenje? zmeraj sem odkrita in poštena. O tej eh, temi eh, sem nekoč nekaj slišala, ampak veliko premalo podatkov imam, da bi vam lahko dala strokoven odgovor. Z veseljem pa se pozanimam in eh, vam odgovor posredujem kasneje. Najlepša hvala. Gospa Kojenik za to zelo zanimivo predstavitev. Hvala lepa tudi vsem kolegom kot veste, bomo zaključili eh, s predstavitvami drugih kandidatov jutri. Glasovanje v odboru Ekon bo potekalo 15. decembra, glasovanje na plenarnem zasedanju pa 16. decembra. Najlepša hvala še enkrat in s tem je seja zaključena.